zuerst wieder? Jordan Cislik, ja. Meine Damen und Herren, liebe Kollegen, liebe Kollegen. Gospodin, gospodin. Spoštovane kolegice in kolegi, prisrčno dobrodošli na našem sestanku. Vsi ste že tukaj, tako da lahko tudi točno začnemo. pri dnevnem redu bi rad opozoril, da smo v soglasju z opletenimi, vključenimi poročevalci zamenjali točki 20 in 21, torej v sredo. 20 in 21 točki sta zamenjali. Če se vsi strinjate, je potem to sprejeto, sicer pa sprememb glede dnevnega reda ni. Naj opozorim še na to in povem tudi še tistim kolegom, ki jih še ni, torej moramo jim potem kasneje sporočiti, da ste kratki, kajti imamo zelo obsežen eh, dnevni red, torej po eh, nemško boljše je, če ste kratki. Tako, sedaj pa kar na prvo točko. Ravnanje z izrabljenim gorivom in radioaktivnimi odpadki, poročevalka je gospa Romana Jordan Cizel in ji tudi kar predajam besedo, prosim. Eh, hvala lepa, predsednik. Bom kratka, tako kot ste nas prosili. Ehm, najprej eh, želim povedati nekaj splošnega potem pa eh, kratka obrazložitev eh, amandmajev ehm, imeli smo prejšnji teden sestanek s poročevalci v senci in ehm, vprašanja dveh poročevalk so bila ali ne bi bilo modro s tem poročilom nekoliko počakati po tem ko se je zgodila eh, jedrska nesreča na japonskem. moram povedati da sem skrbno prebrala besedilo predloga direktive eh, da sem skrbno prebrala amandmaje in da ne vidim razloga da bi to direktivo eh, sprejeli zaradi nesreče na japonskem kasneje kvečjemu mislim da je zdaj pravi čas za to da reagiramo in da resno nadaljujemo s svojim delom. Um, druga stvar, um, ki je splošne narave, je seveda upoštevanje Evropskega parlamenta eh, v postopku konzultacije. Uh, in eh, obema inštitucijama, tako Evropski komisiji kot svetu, sem postavila tudi vprašanje, kako bodo upoštevali naša eh, mnenja, tako da, eh, da bi prosila, če danes tudi na to odgovorijo. Čeprav sem bila pravkar obveščena od svoje asistentke, da smo Evro poročilo oziroma odgovor Evropske komisije pravkar dobili. Naj vam obvestim, da je danes z nami gospod Laclo Köblinger, Eh, to je eh, namestnik generalnega direktorja mačarske atomske, eh, mačarskega regulatornega organa. On je v svetu zadolžen za obravnavo te direktive. Zelo sem vesela, da je danes tu z nami, da bomo lahko tudi izmenjali stališča kaj, in seveda sodelovanje med Evropskim parlamentom in med svetom. Zdaj pa razlaga amandmajev. Eh, moram reči, da sem se trudila, da bi eh, z našimi amandmaji bila predlagana direktiva še močnejša in eh, nekaj teh, teh vsebinskih eh, dodatkov, ki so uvedeni z amandmaji, bom tudi naštela. Prvo, kar je, eh, uvajamo eh, princip povratnosti, ki omogoča, ki omogoča, da se izrabljeno jedrsko gorivo kdaj kasneje tudi ponovno uporabi, torej reciklira hkrati pa to odgovarja tudi na skrb prebivalstva, eh, da bi morali biti eh, jedrski eh, odpadki skrbno nadzorovani. Druga stvar je, so finančni veri. Menimo, da, menim, da morajo biti ti zahteve glede zagotavljanja teh finančnih virov ostrejše, da morajo upoštevati načelo onesnaževalec plača, Eh, da eh, uvedli smo z amandmaji tudi ehm, oceno stroškov, nadzor, ehm, potem eh, redno poročanje Evropski komisiji, Ehm, želeli, želim pa doseči, da so ti eh, finančni veri eh, eh, v nekem smislu neodvisno, neodvisni in to tako od igralcev na trgu kot tudi od političnih opcij. Zato smo dodali tudi um, zahtevo, da so um, kot um, supervizori um, vključeni nacionalni parlamenti. Eh, tudi pri ehm, možnosti ehm, regijskih inicijativ smo eh, dodali določene zahteve. Menim, da je eh, predlog komisije za tako sodelovanje, ki podpira tako sodelovanje, zelo dober. Z amandmaji pa želimo preprečiti, da bi države članice to, ehm, te regijske iniciative uporabile kot neke vrste opravičilo za dolgoročnejše neukrepanje. Um, z amandmajem smo tudi predlagali da bi določene vrste uvoza um, jedrskega materiala iz evropske unije dopustili um, tu se navezujem na direktivo ki je v evropskem parlamentu že bila sprejeta in uh, govori uh, o o prevozu jedrskega materiala Med um, sestankom s, s poročevalci v Senci je bilo izpostavljeno tudi um, mnenje, da govorimo veliko o izvodu, izvozu jedrskih materijalov, ne obravnavamo pa uvoza, no menim, da zato, z, z, to, s tem referenciranjem shipment direktive smo tudi ta problem rešili. Eh, potem je tu nekaj več ehm, zahtev glede transparentnosti in ehm, glede transparentnosti. Tu smo vključili odgovornost za transparentnost tudi eh, nosilca licence, torej ni le politika in pa regulatorni organ, nista tista dve inštituciji, ki sta odgovorni za transparentnost, ampak tudi eh, nosilec licence, torej licensing holder. In pa natančneje ločujem med ehm, tem, da je eh, javnost upravičena do prejemanja informacij, ehm, sprejemanje odločitev pa mora seveda ostati v pristojnosti stroke. Eh, safety case eh, moram reči, da eh, načela iz tega priporočila smo vzeli zelo resno in jih podpiram. Sem pa nekoliko prerasporedila člen zahteve, ehm, nekaj je predstavljenih pod definicije, nekaj pa pod druge člene, vendar nismo ničesar, kar je bilo v tem mm, zahtevah glede safety case-a izpustili ali izbrisali, samo predstavili. Nekaj dodanih novih definicij. Eh, dodali smo tudi princip alara a slow as reasonably achievable se pravi da je treba upoštevati da se eh, da ehm, te da da, da je osnaženje z radioaktivnostjo ehm, čim, čim nižje kot je mogoče da je čim manj radioaktivnih odpadkov Um, se pravi, ne gledati samo, kako jih reciklirati ali shranjevati, ampak da jih tudi čim manj proizvedemo. Um, z amandmaji sem dodala tudi zahtevo glede človeških virov um, ni dovolj samo uh, izobraževanje in pa da se pridobivajo spretnosti torej skills ampak moramo poskrbeti tudi za um, ustrezne uh, človeške vire na področju raziskav. Eh, potem je nekaj zahtev tudi dodatnih za poročanje tako nosilci eh, licence morajo poročati eh, kompetentnemu regulatornemu organu ostalim relevantnim organizacijam in pa seveda splošni javnosti kot sem že prej omenila v nacionalnih programih pa zahtevamo tudi natančno klasifikacijsko shemo radioaktivnih odpadkov no k temu kar je že bilo objavljeno v poročilu nameravam eh, dodati še nekaj amandmajev in sicer eh, enega v zvezi s tem da natančno ločimo kaj eh, spada pod direktivo o jedrski varnosti kaj spada pod to direktivo da ni prekrivanja in da tudi ni neke vrzeli ali gepa potem druga stvar ki jo nameravam dodati je da morajo države članice ko bodo delale ko bodo delale e, update e, svojih programov da morajo upoštevati um, e, izkušnje ostalih držav članic in mednarodne izkušnje in pa um, želim dodati tudi um, zahtevo da mora biti v nacionalnem programu tudi da morajo biti jasno ločene Eh, da mora biti jasno določeno, kaj je odgovornost eh, posameznih eh, inštitucij, tako javnih kot tudi privatnih. To je v glavnem o amandmajih. Moram vas opozoriti, da je rok za amandmajo jutri do 12. ure. Eh, takoj ko ste dobili moje poročilo je bilo tudi ehm, ste dobili tudi informacijo da so da je rok za amandmajo jutri ehm, mislim da je časa za pripravo amandmajev bilo več kot dovolj več kot je običajno za eh, poročila v odboru itre več kot tri tedne zagotovo eh, se bom pa trudila da bom pripravila s shadow s poročevalci v senci čim več kompromisnih amandmajev darf mich bedanken. Hvala lepa. In najprej dobi besedo gospa Ho. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod predsednik. Rada bi se zahvalila poročevalki. Strinjam se z veliko tega, kar je predlagala v svojih predlogih spremembah. Še prav posebno, kar se preglednosti tiče in kar se tiče vključevanja javnosti. In potem tudi načelo onesnaževalec plača in tudi, da imamo stroge zahteve, kar se financiranja tiče. Prav tako pa ne sme biti vrzeli. S tem se zelo strinjam. In potrebno je omeniti, da se moramo ukvarjati tudi z vojaškimi odpadki, ki so ravno tako nevarni. Mislim, da je glavna stvar, ki bi jo rada spodbudila s predlogi sprememb ta, da bi zagotovili, da države članice imajo še dodatno možnost poleg odlaganja v smislu geološkega, ki je nepovraten. Čeprav obstaja kar precej podpora za globoka geološka odlagališča, pa razprava še ni končana, nikakor ne. Nekatere države članice ne želijo iti po tej poti. Raziskave še tečejo in morda se teh varnostnih vprašanj šele zdaj bolj zavedamo. Zavedamo se, da so bolj kompleksna, kot so se nam na začetku zdela. Tako da upam, da bom lahko predlagala opredelitev končnih odlagališč, da bodo države članice potem imele načrte za odlagališče ali končno odlagališče. In potem končno odlagališče bi naj bilo, gre za opredelitev, definicijo, gre za to, da bodo radioaktivni odpadki nekje, kjer ne bo namena, da te odpadke spet, da do teh odpadkov spet dostopamo, da pa bomo imeli možnost dostopati do njih, če bo to možno. V tem trenutku mislim, da to ni popolnoma jasno. In potem bi rada predlagala tudi samo okonitveno klauzulo, sunset clause pri tej zakonodaji, kajti države članice morajo pripraviti, pripraviti sama poročila in ocenjevati svoje programe po desetih letih. Komisija pa bo potem ocenila, kaj so storile države članice. Torej, mislim, da če bi rekli, da bi to veljalo za 15 let, da bi potem imeli možnost eh, o tem temeljito še enkrat premisliti in eh, bi videli, kaj je v tem času dognala znanost. Kajti pri globokih geoloških odlagališčih se zdi, da je to res končna zadeva. Mislim pa, da je dobro, da to vprašanje ostane odprto in da ne ustrajamo pri tem, da dovolimo državam članicam, da gredo po tej poti, če to želijo imajo pa potem tudi še druge možnosti. Strinjam se s poročevalko, da umestna odlagališča niso zadovoljiva. Države članice morajo imeti končne rešitve za radioaktivne odpadke. Predlagala bom predlog spremembe, zato da bom zagotovila, da bo vse skupaj jasno, da ne bodo odpadki kar ležali na okrog in da ne bo vse skupaj ostalo kar na mizi in se bomo odločali o tem predolgo in potem končno, kar se izvoza in eh, transporta odpadkov tiče, mislim, da je razumno pričakovati, da bi države članice se dogovorile, da bi morda si delile določeno infrastrukturo, da bi se dogovarjale med sabo. Mislim pa, da ni zadovoljivo, da dovolimo, da se odpadke izvaža iz EU. Nismo namreč v položaju, ko bi lahko nadzirali kako se ravna z nevarnimi odpadki, ko odide z omoča EU, znotraj EU. Vse lepo in prav, s tem se strinjam, ne pa pošiljati odpadke nekam, kjer ne bomo vedeli, kaj se z njimi dogaja. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod Ošnovski. Ja, bih htjel eh, veliko podjekovati. Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej bi se rad zahvalil poročevalki. razprava v tem trenutku ni ravno preprosta, eh, je pa pomembna zato, da eh, dobimo neka evropska pravila. Vesel sem, da nam je uspelo najti formulacijo, ki eh, rešuje probleme, ki jih je tudi omenila naša kolegica, sodelovanje med državami članicami, skupna uporaba eh, obratov za eh, odlaganje, potem pa vprašanja izvoza eh, radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva. E, torej, prepričan sem in tudi poročevalka je to zelo dobro upoštevala, da ne smemo komplicirati že obstoječih e, tehničnih rešitev in ne smemo ustvariti preveč eh, kompleksnega upravnega postopka, kajti preveč eh, kompliciran administrativni eh, postopek bi ogrozil preglednost in tudi informiranje javnosti. Torej, če je postopek preveč kompleksen, izgubimo pregled nad ravnanjem eh, z izrabljenim gorivom in radioaktivnimi odpadki. To pa je vprašanje, ki je zelo pomembno za evropske državljane. Eh, Razpravljamo razprava o tem poročilu je bila morda težka, so pa na podlagi tega, te razprave lahko izboljšali to poročilo in tudi naša politična skupina meni, da je eh, poročevalka razrešila mnoge probleme, ki so nam pomembni. Hvala lepa, kolegica Herzog. Eh, Hvala lepa, gospod predsednik. Prejšnji teden so razprave v parlamentu pokazale, kako pomembno je vprašanje jedrske energije in da so naša stališča taka, da gredo prek meja političnih skupin. Poštevati pač moramo mnenja vseh, ki so zelo raznolika, imamo pa vsaj dogovor med dvema največjima skupinama, da ne glede na to, kar se je zgodilo nedavno ali pa celo ravno zaradi tega, kar se upravljanja z radioaktivnimi odpadki, da moramo doseči napredek zato podpiramo in sprejemamo zamisel, da svet to želi narediti. Rada bi se zahvalila svetu za pripravljenost na sodelovanje. Govorimo o pogodbi Euratom in o direktivi, ki je v njeni pristojnosti. Tako da se je posvet moral pogajati z nami, veliko dokumentov pa na katerih je delal parlament, pa je bilo tudi pomembnih in jih je svet vzel na znanje. Tudi predstavnik sveta je tukaj z nami in to je dober znak, tako da je zelo pomembno, da zasežemo napredek. Mislim pa, da moramo zagotoviti naslednje kriterije. Najprej, finančna zagotovila morajo biti dana. Vprašanje financiranja to mora biti opredeljeno bolj natančno, prav tako dolgoročna vizija glede raziskav in tudi spremanje javnosti tega koncepta. To je tisto, kjer imamo, to so tista področja, kjer imamo največ predlogov sprememb in eh, nacionalni programi bodo morali to vsebovati. Prav tako pa pozivamo države članice, da bi bolj pospešeno sodelovali prek meja. Naj omenim še nekaj. Delno je to bilo omenjeno, ne pa v celoti. Tu gre za safety case. Eden od teh primerov, ko je bila pisana direktiva o jedrskih odpadkih, so vsi menili, da smo sprejeli zelo dobro direktivo, da je potem potrebno izvajati to, je vse lepo in prav, to smo podpirali. Komisija pa seveda mora v tem kontekstu se odzvati tudi na varnostne zahteve po stresnih tekstih. Še letos bomo potem bolj natančno vedeli, kaj se dogaja in bo potem potrebno prilagoditi direktivo o jedrske varnosti. Odstavki, ki se nanašajo na jedrske odpadke, bi morali še leta, leta krat biti finalizirani. Direktiva o jedrski varnosti bo tako ali tako pregledana po teh stresnih testih in takrat bi morali prilagoditi te odstavke. To se mi zdi smiselno. Seveda pa bomo imeli tudi razpravo o tem, veliko predlogov spremembo podanih in skušali bomo izbrati najboljše. Kar se upravljanja z radioaktivnimi odpadki tiče, pa je to še eno pomembno vprašanje in tudi pri tem vprašanju bomo podali predloge sprememb. Potrebno pa je zagotoviti, da ne bo prihajalo do monopolov na trgu pri upravljanju z jedrskimi odpadki. Naj omenim tri stvari. Prvič, vsekakor moramo prisiliti operatorje, ki sodelujejo pri upravljanju z jadrskimi odpadki, da kar se da zminimizirajo obseg jadrskih odpadkov. Kajti, ko govorimo o nizko radioaktivnih odpadkih, se zdi, da operateri potem dobijo občutek, da lahko imajo več takšnih odpadkov. Jaz pa si želim, da bi imeli manj tudi nizko radioaktivnih in da bi se zazemali za maksimalno varnost, kar se nasplošno jedrske varnosti tiče. In jutri bomo podali predloge sprememb na to temo. In potem ne sme prehajati do diskriminatornega obravnavanja novih ponudnikov na trgu če imamo proizvajalce jedrske energije, moramo potem zagotoviti tudi to, da kjerkoli po Evropski uniji operaterji imajo dostop do infrastrukture, ki je potreben. Vos in izvoz jih moramo gledati tudi v tej luči. Komisija je že podala mnenje in je to upoštevala in omejitev izvoza, je vprašanje, ki bi lahko vodilo do vprašanja glede monopola. Menimo tudi, da je globalno gledano malo programov o shranjevanju radioaktivnih odpadkov, tako da smo zato, da bi se bolj odprli in ne zapirali pri uvozu smo zelo odprti. Lahko kdorkoli um, uvozi jedrske odpadke in seveda to tudi ne izboljša občutka, da smo zagotovili varnost pri jedrskih odpadkih očeh javnosti. tako da se mi zdi, da se bolj strinjam s poročevalkojem svetom, kot pa s prvotnim predlogom komisije. Trebno pa je tudi reči, da je to zelo aktualno poročilo, zelo pomembno in mislim, da bomo morali izpeti poročilo pred eh, sestankom sveta, da bodo to lahko poštevali. Skušali bomo storiti, kar je v naši moči, da bi to dosegli. Hvala lepa. Moj predlog je, da sedaj omejimo čas za govor na dve minuti, sicer nam ne bo uspelo. Naslednji je kolega Butikofer, prosim. Gospod predsednik, ne vem, če mi bo uspelo v dveh minutah. In tudi ne vem, ali se s tem strinjam. No, Gospod Butikofer nekoliko več časa so imeli na voljo, ker so to bili poročevalci v senci. Sedaj pa moram čas omejiti. Prosim, res, omejite se, pa nam bo uspelo. Um. Hvala lepa, poskušal bom biti kratek. Potem bom odstranil vso hvalo in bom ostal pri kritičnih točkah. Zato ste odgovorni vi, gospod predsednik. Najprej, definicija jedrskih odpadkov. Po našem mnenju je definicija, ki je predvidena prešipka. Imeli smo dolgo razpravo, koliko lahko špekuliramo o hipotetičnih prihodnih tehnoloških rešitvah ali lahko rečemo, da se predvideva, da se razmišlja, sedaj govorimo tudi o tem, da je predvidena kakšna tehnološka rešitev. Po mojem mnenju, govorni govorijo o envizič, eh, se mi to zdi nekoliko preveč. Si lahko predstavljam zelo veliko stvari, ki bodo možne v prihodnje in eh, to se mi zdi preohlapno. To ni dobro. Prav tako nismo mnenja. Da bi, da bi izuzeli rudnike urana, naprimer tudi na tem področju imamo radioaktivne emisije in vse to je potrebno poštevati, tega pa ni. To je prva točka. Ta definicija je preveč ohlapna. Potem drugič odpirajo se vrata za izvoz. To se mi zdi zelo zanimivo. Ko govorite, da če bomo omejili izvoz, da bomo ustvarili monopol, če pa sedaj vse skupaj tako preluknjamo, kot je tukaj predlagano, potem bomo ustvarili območja, ki ne bodo varna. Vsi poznate besedo Majak v Rusiji. Samo to si moramo ogledati in bomo videli, kakšno tveganje je povezano z izvozom jedrskih odpadkov iz EU. Strinjam se z gospod Hol. Poskrbeti moramo vsaj za to, da bodo odpadki, ki jih proizvajamo v EU, ostal tudi v EU, da bomo, da bomo odpadke shranjevali v EU. Da bomo pač prezeli odgovornost. Gospod Oettinger je na začetku dejal, da želi preprečiti izvoz To je bila ena ključnih zahtev komisije. To se mi je zdelo smiselno, odgovorno. In škoda se mi zdi, da se v tem odboru sedaj poskuša to ubiti. In potem tretjič, to je tudi zadnja točka, gospod predsednik. Tudi sam imam težave z definicijo povratnosti. V Nemčiji tudi vidimo, kako pomembno je načelo povratnosti. Če pa izberemo definicijo, ki dopušča, da določene države članice deponijo za jedrske odpadke pustijo odprto in je potem to, to jamstvo za povratnost, potem smo se tudi v Nemčiji že naučili, da so kriteriji preniski, kajti veliko odpadkov, ki se tam odlaga, se lahko do njih ponovno dostopa pod izredno visokim stroškom in zato ni dobro imeti takšno definicijo. Torej, to pomeni, čeprav smo veseli določenih točk, kot je naprimer načelo, da nas nažal več plača in da bi omenili tudi vojaške odpadke, obstajajo nekatere točke, pri katerih menimo, da še niso bili predlagani ustrezni kriteriji, ki jih je gospod Oettinger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 Eh, o tem, da bi odstranjevali odpadke blizu eh, kraja eh, proizvodnje. Če bi temu bilo tako, potem bi tudi seveda jedrske odpadke odlagali čim bliže mestu proizvodnja. In seveda je treba tudi eh, poskrbeti za tisti, ki eh, povzroča odpadke, skrbi za ravnanje z njimi. Vzemimo primer Francije. V preteklosti smo imeli proizvodnjo energije v rokah javnega podjetja in vse e, storitve, javne storitve so imele koristi od tega. E, plin, Eh, je tudi imel koristi od jedrske energije, eh, hidroenergija je imela koristi in Na to so nam eh, rekli, da je bolje, če imamo dve družbi in sicer imamo sedaj EDF in GDF in kako sedaj pravično razdeliti stroške uh, ravnanja z odpadki, uh, kako te stroške naprtiti eni ali pa drugi družbi. In države članice, ki so sprejele take odlič, uh, odločitve, morajo uh, inteligentno ravnati uh, z odpadki in morajo tudi poskrbeti za to, da se te stvari inteligentno upravljajo. Vsekakor pa mora to področje eh, biti pod nadzorom, ne glede na to, ali imamo tu monopol ali ne. Eh, dejstvo je, eh, da v vseh primerjih liberalizacije eh, najdemo, naprimer v Afriki, eh, določene sode z odpadki, ki pri nas eh, niso več dovoljeni in podobno. Torej, vedno izkoriščajo možnosti za dodatne dohodke na račun varnosti. Videl kvadras. Hvala gospod predsednik, najprej bi se rad zahvalil gospe poročevalki za odlično delo. Res je, da se je kratkoročni scenarij v luču nesreče na japonskem spremenil, ampak potrebujemo to direktivo bolj kot kdajkoli prej. Imamo zelo različna mnenja v Evropskem parlamentu, kar se tiče uloge jedrske energije v energetske mešanici. Zato je bilo nemogoče sprejeti resolucijo o Fukushimi na zadnjem plenarnem zasedanju. To, da jedrski odpadki so tu, radioaktivni odpadki so enostavno z nami in zato se moramo soočiti s to odgovornostjo. V številnih točkah podpiram predloge sprememb gospe uh, poročevalke, naprimer kar se tiče preglednosti, kar se tiče delitve informacij. Uh, Všeč mi je tudi predlog za schemo klasifikacije ali pa všeč mi je tudi, kar se tiče obveznosti imetnikov, a, dovoljen, da obveščajo organe. Potem je všeč safety, safety case oziroma um, anali, varnostna analiza. Pozdravljam tudi a, priznavanje poročevalke pomena raziskav na tem področju. Poleg tega mi je tudi všeč načelo povratnosti. Všeč mi je tudi njen poudarek vloge skupine nacionalnih regulatorjev. Imamo pa občutljivo točko, namreč to so ta regionalna odlagališča. In strinjam se z gospo poročevalko o tem, da bi, da bi določili skupna načela, preden bi sprožili takšno regionalno sodelovanje. Gospa eh, Jordan, morda bi se lahko pogovarjali o ravni podrobnosti, ko določamo to v zakonodaji. Ampak strinjam se z vami, treba je zagotoviti načela, osnovna načela glede te točke in to je bistvenega pomena. To je ena točka, kjer pa se, če se strinjate z menoj, ne bom strinjal z vami, obral bom drugačno pot, kot ste jo vi. In to se nanaša na financiranje komisije. Pomembno je, da imamo razpoložljiv denar, takrat, ko ga potrebujemo. To je zelo pomembno. Spomnite se, da smo poskušali leta 2004, pa nam na svetu ni uspelo ravno zaradi tega, kajti prosili smo morda preveč in zato je celotna zadeva spodletela. stališče komisije je bolj previdno, ampak ni manj učinkovito. Zato mislim, da bi se morali bolj prilagoditi komisiji kot pa vašemu predlogu, kar se tiče te specifične točke. Ampak na vsak način se vam zahvaljujem za odlično delo in eh, veselim se prihodnje razprave. Hvala, gospod predsednik. Hvala lepa, predsednik. Najprej želim čestitati Romani za odlično upravljeno delo in sicer vse do sedaj. Eh, osredotočil bi se na eno vprašanje. Rad bi izrazil zaskrbljenost eh, zaradi možnih težav pri izvajanju člena 4.3 se pravi zahteva, eh, da se radioaktivni eh, odpadki odlagajo na ozemlju Evropske unije. Torej iščemo rešitve samo znotraj Evropske unije in to se mi zdi preveč restriktivno. In eh, tu se zastavlja pravno in socioekonomsko vprašanje in sicer ni jasno, kako s tem zagovarjamo in branimo interes eh, Evropske unije, če strogo prepovemo odlaganje v tretjih državah. Eh, tu bi lahko ogrozili eh, dolgoročne pogodbe, ki so jih sklepale določene države članice s tretjimi državami. In te pogodbe je tudi potrdila agencija. Eh, ta člen bi v praksi preprečil regionalne in globalne rešitve in ogrozil tudi izvajanje regionalnih in globalnih pobud, naprimer eh, globalne eh, pobude, kjer sodelujejo tudi Eh, države, ki niso članice Evropske unije. Tu izoliramo Evropsko unijo od eh, sosed, od regionalnih in globalnih rešitev in eh, tu dosegamo pravzaprav ravno nasprotno tega, kar želimo. Mi bi morali spodbuditi sodelovanje s sosedami zaradi varnosti. Jedrska varnost se ne ustavlja na mejah. In eh, tu pri tem členu tudi nimamo nobenih eh, ekonomskih argumentov, ki bi govorili v prid tega. Male države z jedrskimi programi bi se soočile z eh, velikimi finančnimi ovirami in um, zaradi takih določb bi Eh, postala izgradnja jedrskih elektrarn skoraj da nemogoča v manjših državah. To je mm, proti eh, izrabi jedrske energije v Evropske unije. Ali to res želimo doseči? Dobro. Eh, koncept eh, v smislu prepovedi je treba še enkrat natančno premisliti. Hvala. Kolege Beleč. Very clear. Kolega Belet, mikrofon prosim. Thanks, uh, Hvala lepa. Uh, predsednik, dve minuti uh, ste nam dali in tako se bom omejil na dva člena, ki sta mi zdita pomembna in sicer tri in deset. Najprej tretji člen. Tu namreč gre za opredelitev pojmov. Tu ste namreč rekli, da skladiščenje lahko privede do dokončnega odlaganja. Vendar tu govorimo o potencialnem odlaganju, končnem odlaganju. To je nejasno. O, slišati je, kot da so vsa umestna skladišča podzemna in da bi jih lahko uporabili tudi za končno odlaganje. To pa ni cilj in tudi ni, ni te obveznosti. Kaj ti? E, tu bi e, eventualno lahko prišli do rešitev, ki niso dobre za varnost. Potem pa druga pripomba deseti člen, eh, amandmaji. Eh, torej, eh, poročevalka je predlagala določene amandmaje glede stroškov, glede finančnih sredstev, ki jih morajo pripraviti države članice za te stroške. In tu pišete, da obstajajo seveda tudi stroški, da se pojavljajo stroški za vzdrževanje teh skladišč. Eh, recimo imamo skladišča, kjer eh, eh, gorivo hranimo na površini. E, če pa e, imamo ta skladišča v globini, potem temu ni tako. Varnost e, zaključenega geološkega skladišča pod zemljo ne sme biti odvisna od vzdrževanja. Razen, če mislite s tem vzdrževanjem nadzor, kontrolo, ste to imeli v mislih, prosim, da to razložite. In gospod predsedujoči, še zadnje vprašanje, če dovolite, tu gre spet spet za finančna sredstva, ki jih je treba pripraviti, gre za stroške, finančna sredstva, ali to pomeni tudi, da je treba upoštevati jedrsko zavarovanje. Pred kratkim sem nekaj bral o tem in sicer ali bi lahko imeli jedrska zavarovanja in ali bi tu upoštevali tudi to jedrsko zavarovanje za jedrske nesreče. Dobro, še približno pet minut imamo časa, kajti potem pride komisarka. Besedo bi pa rad dal še predstavniku sveta komisije in tudi poročevalke. Prosim, da se torej vsi eh, držite predvidenega časa. Najprej komisija. Gospod Faros eh, je tukaj, če se ne motim. Ja, Gospod Predsedujoči, hvala lepa. Dovolite najprej, da se kljub kratkemu času zahvalim poročevalki, ki je tu pripravila dobro poročilo, zelo dobro poročilo. In rad bi omenil določene točke, ki so tu omenjene. In prva točka bi bila eh, povratnost, se pravi, Eh, te povratnosti mi v našem predlogu nismo izključili. To smo pustili izredno odprto, nismo pa predpisali, da je eh, treba po določenimi kriteriji zagotoviti to povratnost. Eh, vsaka država, ki bo imela odlagališče bo imela seveda tudi e, svoja pravila o povratnosti, ki so torej zelo različna od države do države. Torej mi tega ne izključujemo, temveč to prepuščamo državam članicam, da to definirajo. Se pravi, da lahko pač ta material spet izzamemo iz tega eh, odlagališča. E, finance torej, e, gospod Gvidal Kvadras je jasno povedal, kakšna senzibilnost, občutljivost e, se skriva za tem pojmom. Kaj želimo mi kot komisija? Želimo zagotoviti, da so finančna sredstva na voljo, ko so potrebna za izgradnjo odlagališča. Eh, mi smo tudi pripravili priporočilo iz leta 2006, da države članice naredijo še več in to države eh, članice dejansko izvajajo in uporabljajo. Seveda lahko parlament predpiše še dodatna eh, pravila, dodatne predpise, vendar je zbirati še enkrat uh, poudaril, da je pomembno, da imamo denar. Se pravi, ne da si izmislimo postopek za to, da uh, uh, posežemo po tem denarju. Potem pa še prepoved izvoza za jedrske odpadke. treba je razlikovati med jedrskimi odpadki in takimi snovmi, ki jih je možno predelati, reciklirati. In komisar je eh, večkrat eh, rekel, da lahko zagotovi varnost le takrat, ko ima vpliz, vpliv na varnost odlagališča. In komisar lahko vpliva na varnost le takrat, ko so odlagališča na ozemlju Evropske unije. In zaradi tega njegov prestop odpadke, ki nastajajo tukaj naj ostanejo v Evropske unije za to, da lahko na to vplivam, da to lahko kontroliram. To je torej komisar večkrat povedal in vem, da v svetu razpravljajo okoli te točke, vem, da bodo pripravili predlog kompromisa. Ta predlog kompromisa si bomo, ko ga dobimo natančno, ogledali, vendar načeloma pa velja sedaj naslednje. Če želimo imeti varna odlagališča, moramo biti v stanju, da vplivamo na ta odlagališča in eh, na nekatere tretje države mi kot skupnost sploh ne moremo vplivati. Potem pa še druge točke. Seveda si bomo ogledali nacionalna poročila in eh, tudi varnostna analiza, safety case, naj bo kar se da natančna, detaljirana. Uh, Eh, pri, okoli ene točke obstaja še nesporazum. Gre za opredelitev odlogališča. Final storage je uh, med eh, strokovnjaki že nespremljivo. Disposal. Disposal pa že vključuje besedico final. Če je mišljen storage, Eh, potem imamo v mislih dobo do 30 let in če imamo storage, potem mislimo na interim storage. Eno prošnjo pa imam. Iz Fukushime smo se naučili, kaj pomeni interim storage. Interim storage ni trajna varna rešitev za prihodnost. Interim storage pomeni storage brez uh, ustreznega zavarovanja, containmenta. In eh, To želimo s to novo direktivo preprečiti, če želimo torej izboljšati varnost. Gospod predsedujoči, vem, kako malo časa imate in zaradi tega se bom tu ustavil in na ta način eh, sem se osredotočil res na najpomembnejše točke. Najlepša hvala za razlago in pomoč. Eh, gospod Laslo Köblinger, predstavnik sveta, ima besedo. Eh, hvala lepa, gospod eh, predsedujoči, gospe in gospodje. Vesel sem, da sem danes tukaj na tem sestanku in rad bi se zahvalil Romani Jordan Cizel za komentarje in da je to tudi pravočasno dala na voljo tudi nam. Imela je veliko pomembnih eh, komentarjev. In eh, to je seveda tudi pomembno za razpravo eh, v delovni skupini za jedrske zadeve. Torej, v pretekli petek so se tudi pogovarjali o povratnosti, o raziskavah in razvoju. Torej očitno eh, v teh dveh telesih, v teh dveh institucijah razmišljamo usporedno. Nekaj o uvozu in izvozu. Eh, naše predsedstvo je seveda mnenja, da je treba poskrbeti za varno ravnanje z jedrskimi odpadki in izrabljenim gorivom. In zaradi tega bomo pripravili kar se da hitro nov osnutek, ki bo spremljiv za države članice. Pripravljamo torej nov kompromis, torej prepoved iz voza. Um, ehm, tudi to je nekaj, ker moramo najti kompromis. Eh, več poslancev je omenilo jedrsko nesrečo na japonskem in nauk, ki ga lahko potegnemo iz tega, torej naravne nesreče, nas eh, veliko naučijo in as as eh, treba je torej prilagoditi ustrezno zakonodajo, seveda tudi tem naukom. Eh, ki smo jih dobili in ustrezna zakonodaja nam tudi omogoča hitrejše ravnanje. Potem pa še zadnji komentar. Leta 2009 eh, smo sprejeli eh, direktivo o jedrski varnosti in to je okvirna direktiva. In eh, sedaj je na podlagi tega mogoče pripraviti referenčne eh, vrednosti, referenčni eh, okvir, ki jih potem seveda upoštevajo države članice. Pri jedrskih eh, odpadkih moramo zagotoviti izvajanje direktive o jedrski varnosti. In tudi delovne skupine so pripravljene in ustrezne institucije so pripravljene na to. Hvala lepa. Sedaj pa ima še enkrat eh, besedo poročevalka gospa Jordan Cizaj. Zahvaljujem se eh, kolegom komisiji, tudi gospodu Köblingerju, torej svetu, za vse komentarje, ki ste jih dali. Um, moram reči, da mi um, je bilo veselje poslušati vse vaše pripombe se pa ponekod vidim, da bomo lahko prišli skupaj, našli kompromis, druge se že mnenja kolegov tako razlikujejo, da, da bo težko za vse najti kompromis, lahko pa zdaj zagotovim, da se bom trudila, da bomo čim bolj, e, da bomo z našimi mnenji prišli čim bolj skupaj. Vsekakor pa vidim, da bo, bom morala še dodatno premisliti nekatere definicije, e, da tu ostajajo določena odprta vprašanja, e, ki jih moramo razrešiti. Eh, potem ehm, zagotovo ehm, bom zelo resno vzela tudi vse pripombe ki gredo v smer še večje varnosti tudi pripombe ki so bile podane glede ehm, nemotenega dobrega delovanja eh, trga. seveda zelo resno bom vzela tudi eh, pripombe ki v katerih ste mi kolegi dejali da moram biti pozorna na to da mora Evropski parlament oblikovati rešitve, ki so sprejemljive, zato da nas bodo sta drugi dve inštitucije mali resno, to vsekakor eh, bom vzela to stališče, tudi eh, bom upoštevala to stališče. Eh, imela sem pa dve konkretni vprašanji kolega, od kolega Beleta. Vprašal me je, kaj sem imela v mislih z, z vzdrževanjem. Eh, zagotovo eh, objekt eh, vsi objekti ki jih obravnavamo v tej direktivi ne bodo ko bodo zgrajeni takoj napolnjeni z odpadki in nato zaprti ampak bodo delovali več let in to sem imela v mislih ko sem, ko, ko sem napisala eh, v amandma da moramo pokriti tudi stroške vzdrževanja seveda je pa vključen tudi, eh, tudi vključena je tudi zahteva za nadzor tako da to, to je tudi upoštevano potem eh, je bilo pa vprašanje glede finančnih sredstev zagotavljanja finančnih sredstev za zavarovanje v primeru jedrskih nesreč eh, mislim da moramo narediti tu jasno eh, ločitev med eh, različnimi direktivami ki jih imamo um, in po mojem um, razumevanju to spada pod direktivo o jedrski varnosti glede eh, financiranja eh, in zahtev ki vem da so mnogo bolj obširne zdaj v tem predlogu amandmaja kot jih je predlagala evropska komisija moram povedati da eh, se zavedam nevarnosti da svet tako detajlnega besedila ne bo sprejel spremljala sem tudi dogajanja v začetku let 2000, 2001, 2002, 2003 in tudi vem, zakaj eh, so bile, je bila takrat direktiva zavrnjena poleg eh, natančnih zahtev glede financiranja so bile tudi vključene določene letnice in tako naprej. Vem, da moramo biti realni, mislim pa, da moramo, eh, strinjam se s tem, da moramo pač zagotoviti, da denar da bo, da ga bo dovolj in da, da ga bomo imeli na razpolago takrat, ko ga bomo rabili. Mislim pa, da moramo odgovoriti tudi na uh, strahove prebivalcev, tako da moramo upoštevati tudi neke vrste možnost nadzora oziroma transparentnosti. Tako da uh, računam, da bomo našli nek skupen jezik, ko se bomo pogovarjali o tem amandmaju glede zagotavljanja uh, financiranja. Um, tudi glede izvoza je bilo kar precej, um, precej uh, komentarjev. Eh, jaz sem odprta za to, da se pogovorimo, ali je možno najti eh, skupen kompromis. Mislim pa, da ne smemo stvari popolnoma zapreti. Konec koncev lahko povem tudi primer iz naše države, Slovenije, kjer, kjer imamo nuklearko, ki je v polovični lasti Eh, Slovenije je polovični lasti Hrvaške, ki je tretja država, torej ni članica Evropske unije in imamo bilateralno pogodbo, po kateri Hrvaška mora poskrbeti za polovico radioaktivnih odpadkov. In mislim, da, tega, da i tega za novo direktivo ne bi smeli preprečiti. Zahvaljujem se še enkrat za debato Evropski komisiji in tudi svetu za prisotnost, eh, kajti to mi daje tudi eh, upanje, da bomo resnično upoštevani s svojim mnenjem. So, dann bedanke ich mich herzlich. Potem se pa se vsem lepo zahvaljujem in s tem je ta razprava zaključena. Nekoliko smo spremenili roke. Rok za predloge eh, sprememb je 12. april ob 12. To uh, ni povezano z nami, ampak je to povezano s časom, ki ga potrebujajo prevajalci. Uh, kajti oni potrebujajo čas do 12. aprila. 5. maja, kot načrtujemo, pa bomo imeli še en posvet o tem in 26. maja pa bomo zelo verjetno lahko sprejeli odločitev tukaj v uh, odboru uh, junija na plenarnem zasedanju. Uh, Eh, torej junija 2, eh, pa, uh, na drugi plenarki junija pa bomo verjetno uh, glasovali o tem. Tako, sedaj, sedaj smo zaključili s to točko dnevnega reda. Smo skoraj da točni in uh, prihajamo k točki 4. Gospe komisarke pa še ni z nami. Bili smo zelo točni, ampak uh, morda gre samo za sekunde, trdi sekretarjat. Vielleicht warten wir ein, zwei Minuten morda počakajmo minutko dve, potem pa bomo nadaljevali. Kajti sedaj nima smisla, da začnemo za neko drugo točko dnevnega reda. Spoštovane kolegice in kolegi, sedaj pa bomo ponovno začeli z našim zasedanjem. Lepo vas pozdravljam. Zlasti pa lepo pozdravljam gospod Neli Kruz, podpredsednico Evropske komisije. Bi bili prosim tako prijazni in mi prisluhnili? Naj še enkrat pozdravim gospod komisarko Nili Kruz in kar tako ji bom dal besedo, da nam poda svoje uvodno stališče, potem pa bomo imeli čas za razpravo do pete ure. Beseda je vaša. Hvala lepa, gospod predsednik. Zelo sem vesela, da sem dobila priložnost za ta prispevek v odboru, kajti nekoliko sem razmišljala. Mi smo storili nekaj korakov naprej in rada bi vas obvestila o tem, kaj smo storili, s čim se ukvarjamo in zato ima dejansko velik smisel, da slišimo vaše predloge in vključimo v naslednji del potovanja, po narekovaji. Veselim se tega nenehnega dialoga, ki ga imamo in vesela sem, da lahko govorimo odkrito in odprto. Na začetku tega mandata smo se na široko posvetovali, potem pa smo septembra prišli k konkretnim ukrepom. Začeli smo s sprejetjem svežnja oziroma široko pasovnega svežnja. In v tem svežnju imamo sledeče sporočilo o širokopasivnem dostopu, predlog za prvi program o politiki radijskega spektra in pa priporočilo o dostopu nove generacije. Seveda sem vaše delo v odboru ITRE zelo natančno spremljala. Vaše delo je zelo pomembno, ne želim vam samo laskati, ampak zavedam se, za kako pomembne stvari gre v vašem odboru in to je tudi zelo tesno povezano s portfeljem, za katerega sem odgovorna. Naj omenim naprimer poročilo o um, cestah in prometu. Uh, vse to je bilo zelo smiselno in to je tudi zelo povezano s tem, kar se sedaj pripravlja na področju zakonodaje. Zahvaljujem se tudi poročevalke gospe Caveli in pa članom odbora ITRE za podporo. Uh, ko smo si prizadevali za to, da bi vsem evropejcem omogočili dostop in dejansko eh, dosegli digitalno agendo kar se tiče programa za politiko radijskega spektra. Verjamem, da se vsi strinjamo, kako potrebna je učinkovita uporaba oziroma raba spektra. Sedaj pa moramo najti način, da bi lahko ohranili raznoliko uporabo spektra in hkrati opoštevali tudi velikansko porast eh, v brežičnem prenosu podatkov. Govorim o razvoju podatkov. Neverjetno je, zakaj tukaj gre, za kakšen razmah gre in kaj šele lahko pričakujemo. Nove številke in nove prognoze dobivamo vsake tri mesece in dejansko je vse skupaj neverjetno. Skupaj se moramo boriti, parlament, svet in komisija, skupaj moramo priti do kompromisnih eh, rešitev vsebini in to ni enostavna naloga. Čas ni naš prijatelj, modi se nam, svet pa se spreminja in ne bo čakal Evrope. In tudi to je pomembno, tudi to sem želela posebej umeniti. Zavedam se, da bo jutri potekalo glasovanje v tem odboru. In sicer gre tukaj za zelo pomembno fazo v procesu. Upam, da lahko računam z vami, da boste eh, skupaj eh, delali s svetom, da bomo prišli do sprejetja eh, pri drugi obravnavi. Rada bi vam zagotovila, da smo prisluhnili Evropskemu parlamentu in da se komisija povsem zaveda pomena spektruma za oddajanje televizijskih in radijskih programov in za kulturo ne soočamo se za izbiro med širokim pasom, med široko posebnim dostopom in pa med oddajanjem televizijskih in radijskih programov. Tukaj gre za digitalno obdobje, gre za to, da združujemo oboje. Sedaj pa nekaj besed o kibernetski varnosti. Vem, da je to vaša velika skrb, zaskrbljeni pa smo tudi mi. Pred nedavnim smo doživeli kibernetične napade na evropske inštitucije in eh, to je pokazalo, kako pomembno je, da ustanovimo skupino za odzivanje na računalniške napade na evropske inštitucije. Zelo sem hvalizna, da, je podpred, da sva s podpredsednikom Ševčovičem lahko pritegnila k sodelovanju vse evropske inštitucije, to vključuje tudi Evropski parlament. Eh, konstruktivno smo sodelovali in dogovorili smo se za uh, predkonfiguracijsko ekipo, ki bo začela delovati 1. junija in uh, na ta način bomo združili tudi obstoječe zmogljivosti vseh inštitucij. To je zgodovinski korak. Seveda, to je smiselno, bodo porekli ljudje. To, da naj vam povem, da ni enostavna naloga eh, združiti vse tri institucije pri takšnih dejavnostih. Uh, Upamo, da bo leta 2012 ta ekipa polno pričela delovati. Parlament je ponudil strokovnjaka na področju kibernetične varnosti, ki bo pomagal tem načrtom. Potrebujemo nadaljna dela, kar se tiče enise. Zavedam se, da ste sprejeli predlog za, za uredbo, ki bo razširila sedanji mandat za 18 mesecev. Mislim, da bi morali opraviti svojo nalogo in da bi moral majski svet to sprejeti. Z velikimi izzivi se sooča varnost omrežij in informacij, zato moramo nujno hitro ukrepati in moramo zaključiti zakonodajni postopek o predlogu glede posodobljene enise, kolikor se le da hitro. Pripričana sem, da nam bo to uspelo. Veselim se razprave za vami in eh, prva obravnava bo novembra. Potem imamo tukaj sporočilo o CIEP. To sporočilo je bilo sprejeto 31. marca in sporočilo bo predstavljeno na ministerski konferenci ta teden na Mačarskem. Konferenca nam eh, bo dala pomemben zagon za svetovno kot tudi evropsko koordinacijo. Mislim, da, vam, da mi ni potrebno posebej razlagati, da je kibernetična varnost nekaj globalnega in se to ne omejuje samo na Evropo. Spremljamo tudi eh, delo delovne skupine EU-ZDA o kibernetični varnosti in pa o kibernetskem eh, kriminalu. Eh, zato smo se dogovorili na Lizbonskem vrhu leta 2010 in Bliža se tudi forum o upravljanju spleta v Nairobiju. Tam bomo uh, zasledovali načelo internetne varnosti in pa varnosti interneta. Vključiti moramo v to temo vse akterje, države članice, zasebni sektor, civilno družbo, pa tudi evropske institucije. Okrepiti moramo zaupanje v splet uporabnikov in prodajalcev in to bo okrepilo tudi internetne skupnosti in pa trge. To ni omejeno samo na moj portfelj, to zahteva zelo tesno sodelovanje z gospo Reding o pregledu varstva podatkov. Delam pa tudi na odločitvi o obvestilu o kršitvi osebnih podatkov, kar bo dopolnilo tudi ukrepe direktive o e-zasebnosti, ki bo začela delovati maja. Poleg tega sem eh, septembra 2010 prosila industrijo, naj se eh, začne ukvarjati za samo regulativnimi orodji, sa katerimi bomo rešili problem piškotkov in odobritev. Potrebujemo hitre ukrepe. Če se industrija ne bo odzvala, potem bom morala ukrepati sama in zelo bom ostra. Leta 2010 sem podprla tudi tesen dialog z civilno družbo in z delež, deležniki. Komisija je sprožila široko posvetovanje o univerzalnih storitvah, o mrežni neutralnosti in o gostovanju. In znova moram povedati, da sem zelo hvaležna vašemu odboru, gospod predsednik, za vaš pomemben prispevek k našemu skupnemu vrhu o mrežni neutralnosti pravzaprav eh, bomo zelo hmalo objavili sporočilo, v katerem bomo potrdili pomen tega, da ohranjamo odprti splet in da eh, zagotavljamo inovacijo in pa zagotavljamo upravljane storitve. Sedaj pa nekaj o gostovanju. 30. junija 2011 bom predložila predlog in v tem kontekstu naj omenim samo urad Berek, ki je bil zelo pomemben korak naprej in zagotovili smo bolj eh, dosledno in pregledno eh, zakonodajo v vseh državah članicah. Sedaj pa prehajam bolj nasplošno k prenosu. Moje službe so tesno spremljale prenos telekomunikacijskega okvira in so zagotavljale tudi smernice glede specifičnih vprašanj. Zelo smo resni glede roka 26. maja in eh, ne bom odlašala s postopki o kršitvah, če bo to potrebno. Prehajam k raziskovanju. Pred nami je zelo veliko leto, gospod predsednik. V lanskem letu, oziroma septembra, je bila v Bruslju konferenca o IKT 2010 in takrat sem najavila poziv za predloge v višini 780 milijonov evrov. In to je največji letni delovni program. Zabeležili smo skoraj da 1,2 milijardi evrov za leto 2011. Ne gre pa samo za denar, bodimo jasni. Dejstvo je, da je življenje enostavnejše, kadar imamo denar in kadar lahko samo dobivamo ideje, pobude se strani vključenih, kar pomeni se strani univerz, se strani inštitucij in se strani podjetij. IKT je pomemben pomemben sektor, ki omogoča udeležbo v družbi. Naprimer, kar se tiče dostopnosti spleta in kar se tiče aktivnega in zdravega staranja. Prvi dogodek je bil organiziran v Evropskem parlamentu lani novembra in takrat smo predstavili obetavne lastnosti dostopne digitalne televizije. Ta bo omogočila ljudem z omejenimi fizičnimi sposobnostmi in pa z ljudmi, ki slabo vidijo ali slišijo, Na ta način bomo tem ljudem omogočili dostop do informacij in lahko bodo povsem uporabljali digitalno televizijo. Skupaj sa kolegom Johnom Daljem sem sprožila prvi pilot Evropsko inovacijsko partnerstvo na področju aktivnega in zdravega staranja. Do leta 2020 nameravamo omogočiti državljanom, da bodo doživeli dlje, eh, neodvisno in v dobrem zdravju. Odlično sodelujem za gospodom eh, Johnom Daljem na tem področju enostavno, odlično in eh, nedvomno bom to obrodilo sadove. Želimo novo generacijo zdravstvenih storitev, ki se jih bodo lahko ljudje privoščili in ki bodo tudi dostopni za vse v Evropi. Sprejeli smo tudi akcijski načrt za EU-lado 15. decembra 2010. Ta bo omogočil državljanom in podjetjem, da bodo dejansko lahko uporabljali enotni trg, tako da bo bodo državljani in podjetja z lahkoto, eh, s tipkovnico uporabljali javne storitve. Potem pa so tukaj še eh, storitve in vlade, ja, to vključuje naprimer javna, javna naročila in identifikacija in pa naš eh, okvir interoperabilnosti in vse to bo omogočilo, da bo naš javni sektor bolj sposoben in bolj odziven. Naj omenim še skupni strateški okvir, ki bo nasletil sedmi okvirni program. Na tem sedaj delamo. Imeli bomo skupščino o digitalni agendi, ki bo potekala 16. in 17. junija v Bruslju. Iskreno upam, da se nam boste številne med vami pridružili, kajti to bo prvi letni mejnik pri zagotavljanju digitalne agende. Številni poslanci so že dejavno vključeni Torej, prosim, pridružite se in zavedajte se, da bo to zelo navdušujoč dogodek. Govorimo o strukturirani razpravi, sedaj pa povemo še nekaj o tem, kaj bi lahko potekalo leta 2012. Junija 2010 je Evropski parlament prosil Evropsko komisijo naj oceni politične vidike spleta stvari. Tako je Evropski parlament eh, zahteva, da se ustvarijo pogoji za splet stvari, ki in sicer na način, da se upošteva tržna realnost in pa skrbi državljanov glede varstva podatkov, zasebnosti in zdravja. Dosežen je bil širok sporazum glede RFID-ja pametnih oznak na področju zasebnosti. predlagamo tudi specifične ukrepe, uh, eh, IKT ukrepe enotnega trga. In na ta način bomo podprli enotni oziroma akt enotnega trga. To je naša prioriteta. Na ta način lahko državljanom dokažemo, da ima enotni trg smisel za državljane in za poslovni svet. Za poslovni svet, tudi za posameznike. Po drugi strani pa iskreno upam, da glede na to, da je to naša prioriteta, upam, da, to, da je to prioriteta v aktu o enotnem trgu in upam, da bo moj drogi, dragi prijatelj eh, Mišel Bahnje storil isto, da bo pospešil to zadevo, kajti mislim, da so tukaj zelo pomembne teme, eh, naprimer zašita intelektualne lastnine. Ne, kajti okrepiti moramo zaupanje uporabnikov. Delamo tudi na tem, da bi izboljšali odprte podatke in pa ponovno uporabo informacij javnega sektorja. Na tem področju smo sprejeli tri snope ukrepov. Pregledali smo direktivo 2003 oziroma pregledali jo bomo leta 2012. Potem izgrajujemo platformo za odprte podatke, vse na enotnem mestu. Potem spodbujamo tudi konkurenco za razvoj novih aplikacij pri uporabi podatkov eh, javnega sektorja. Eh, ta hip podpiramo tudi največji evropski natečaj o odprtih podatkov. Kot je določeno v digitalni agendi, delamo tudi na tem, da bi okrepili koristi interoperabilnosti. Zato, na primer, izboljšujemo uporabo in določamo standarde. Radi bi dosegli tudi minimalne skupne zapise o podatkih pacijentov za interoperabilnost kartotek pacijentov. Ti bi bile lahko dostopne na spletu, elektronsko dostopne po vsak državo članicah, to bo reševalo življenja. Naj omenim še nekaj stvari. Predlagala sem tudi evropsko strategijo cloud computing in sicer leta 2012. Ta bo učinkovita in pregledna. V naslednjih tednih pa bomo začeli s posvetovanji v zvezi s tem. To je torej naš seznam uh, stvari, s katerimi se sedaj ukvarjamo in veselim se razprave. Komisar. Hvala lepa, gospa komisarka. Enajst se vas je javilo k besedi. Ker smo vsi tako pametni, potem predlagam, da vsi pogledamo na uro in eh, zavedajmo se, da eh, moramo postavljati kratka vprašanja. Gospa Del Castillo bo prva. Prva bom torej, ki bo preizkusila eh, svojo inteligenco. Najprej bi se rada zahvalila gospe komisarki. Prvo, kar bi morali storiti, je to, da se zahvalimo komisarki. Kajti njeno prizadevanje na področju rokov, na področju časovnice za to, da bi začeli izvajati projekte, je, to je, zelo, to je storila zelo dobro. Torej, zahvaljujem se ji za vse. Zelo dobro je, da je komisarka danes prišla nam. Omenili ste številna besedila, tudi uredbe, nekatere uredbe so zelo pomembne, kot naprimer eh, radijski spektr, to je zelo pomembna tema in eh, naš odbor bo o tem glasoval jutri. Rada bi dodala eno vprašanje. Tematsko gledano, mislim, postaja eno vprašanje vedno pomembnejše v tem sektorju. In to je vprašanje cloud computinga. Oblak postaja vedno pomembnejši v naših razpravah, zlasti ko gre za varnost in za zasebno sfero. To je nedvomno ena od tem, za katero se bomo v naslednjih tednih in mesecih vedno podrobneje ukvarjali. To se nanaša tudi na naslednja leta. Zato mislim, da je čezatlantski eh, dialog pomemben. Najpomembnejšega pomene sodelovanje z ZDA. Rada bi povdarila še nekaj točk, ki so povezane s temi temami. Sedaj mislim naprimer na pametna omrežja. To je horizontalna tema. Tukaj gre naprimer za preskrbo za energijo, tu gre za razvoj električnih omrežij, gre pa tudi za internet. Zato mislim, da bo tudi to vprašanje v prihodnje največjega pomena. Kajti, eh, tukaj gre za nadaljne zagotavljanje električnih omrežij. Potem je tu še ena tema, ki je bila pomembna in ostaja a, pomembna tema. Digitalni trg v Evropi. Komisarka se je osredotočila na nekatere vidike, naprimer na elektronske podpise. To pa je bila neka konstanta, ki je bolj odvisna od notranjega trga, ne od komisarke. Pa vendarle mislim, da je to zelo pomembno kajti če dejansko vsi želijo izrabiti možnost, ki eh, nam jo nudi digitalna družba. Sedaj pa bi rada omenila dva foruma. Enega ste že omenili, namreč eh, digitalno skupščino, ki bo v kratkem potekala. Potem pa je tu še tako imenovani forum o spletnem upravljanju oziroma upravljanju interneta. Tudi ta forum je pomemben. generalni direktorat, digitalna agenda ta forum seveda podpira. Zato bi morali nujno o tej temi govoriti. Hvala. Gospa Angelika Nibler. Hvala lepa. Gospod eh, predsednik, eh, spoštovana gospa eh, komisarka, kolegice in kolegi, najprej se vam zahvaljujem za vaš obisk in hvala lepa za priložnost za dialog. Hvala lepa tudi za vašo obširno predstavitev tega, kaj vse poteka v vašem resorju. Vsi smo zelo navdušeni glede tega, kaj bomo prejeli od vas v naslednjih mesecih in veseli smo, da, bomo, da se bomo posvetovali. Rada bi čisto konkretno spregovorila o dveh, treh temah. Opozorili ste na izvajanje telekomunikacijskega okvira, dajali ste, da boste ta, to izvajanje zelo spremljali. Zato bi vas čisto odkrito vprašala sledeče. Vsi se strinjamo, da bi moral vsak dobiti hiter dostop do hitrega interneta, zato da bi bil doma v digitalnem svetu, o tem se vsi strinjamo. Ali ste zadovoljni z izgradnjo širokopasovnega interneta v Evropi? Ali je dovolj zasebnih vlaga na tem področju? O konkretnem stiku ste za Berekom, zanima me, kak, kaj lahko poveste o tem. Iz nemškega vidika lahko povem, da si že leta za to prizadevamo, ampak nekako nimam občutka, da bi šlo dovolj hitro. In če želimo biti mednarodno, gledamo bolj konkurenčni, potem bi bilo dobro, da bi posod za vsakogar imeli široko pasovni internetni dostop. Zanima me, kakšne dopolnila prihajajo iz vašega direktorata, poleg stvari, ki že potekajo. Potem pa bi rada vprašala še nekaj v zvezi z razvojem interneta. Mi v odboru se, še, se že ukvarjamo z določenimi temami, omenili ste omrežno neutralnost. In eh, povedali ste, da pripravljate sporočilo v zvezi s tem. Slišala sem, da je lani potekala javna predstavitev na to temo in da je, smo prišli do dogovora, da regulacija omrežne neutralnosti do sedaj ni bila potrebna. Ali to še vedno menite, ali pa boste v svojem sporočilu vendarle omenili potrebo po regulaciji. Zanima me torej vaš prvi občutek v zvezi s to temo. Omenili ste tudi glasovanje. Sprejeli smo uredbo uh, Roaming 2 in ta deluje, oziroma glasovanje 2. Spominjam se, da ste na ene od konferenc omenili cilj, da bi do leta 2015 odpravili razlike med gostovanjem in pa nacionalnimi tarifami. To je bil cilj in zato me zanima, kaj bo naslednja stvar. Vem, da imamo osnutek, da načrtujete osnutek glasovanja 3 naslednje uredbe. Dir- In zanima me, ali načrtujete reguliranje po letu 2012 v zvezi s tem. Zelo bi vam bila hvaležna za kakšno informacijo v zvezi s tem. Potem morda še zadnja tema, cloud computing, to ste omenili. Dejali ste, da se boste s tem ukvarjali. To velja tudi za naš odbor in pa za odbor Libe. In rada bi se navezala na kolegico, ki je govorila pred menoj naši kolegi odbora Libe se ukvarjajo tudi za čezatlantskim dialogom na področju varstva podatkov. Torej, zanima me, ali lahko kaj več poveste o tem, kaj načrtujete o vaši strategi strategiji v zvezi s tem. In še enkrat hvala lepa, da ste prišli k nam. Veselim se nadaljnega dialoga. Hvala. Im nächsten Redner das Wort der Kollege von Nistelrooy und Naslednje kolega van Nistelrooy. Prosim pa, če bi morda se lahko držali dveh minut. Eh, eh, Hvala lepa. Poskušal bom biti kratek. Dve pripombi. Najprej bi se vam rad zahvalil za dosleden opis vaše agende. Gre resnično za zelo jasno agendo in to ste tudi zelo konkretno opisali. Galileo, naprimer, v odboru ITRE smo jasno pokazali, da podpiramo ta projekt. Mislimo namreč, da je Galileo inovativen, ima potencial v prihodnosti in zato je pomemben. Zastalo pa se seveda finančno vprašanje ministri še niso našli rešitve. Rad pa bi vedel, kaj vi menite o tem. In druga tema, tukaj gre tudi za gostovanje. Če si ogledamo številke pri gostovanju v drugih mobilnih omrežjih, potem lahko ugotovimo, da so stroški glede najvišjih omejitev torej se znižali. Leta 2015 pa si želite, da bi nacionalne in tarife gosto, gostovanja ostale enake. Lahko storimo še kaj, bomo imeli še nove omejitve za cene, kajti konec koncev ugotavljamo, da so dobički podjetij še narastni. Torej ugotavljamo, da tudi v teh omejitvah še vedno imajo veliko dobička. Hvala lepa. Gospod Tikal. Predsednik, sem uh, prima socialista, kar je akuvant. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Prva sem iz uh, skupine socialistov po treh kolegih iz uh, Evropske ljudske stranke, ki lahko spregovori. Torej, eh, rada bi se zahvalila eh, komisarki za njeno prisotnost na našem sestanku. Imam pa vprašanje glede financiranja gre za financiranje infrastrukture, eh, širokopasovne eh, eh, infrastrukture do leta 2013. Kakšni so finančni veri, kakšen finančni načrt ste predvideli v ta namen in potem katere ukrepe načrtujete za program elektronizacije? internetne kompetence, kajti marsikje takih programov ni, potem pa elektronsko upravljanje, mislim, da ni problemov, obstaja pa naprimer cel seznam projektov iz leta 2001, ki so sproženi v določenih državah članicah, mislim pa, da vsega, se ni dovolj storilo na drugih področjih. 50 eh, odstotkov javne nabave oziroma javnih razpisov poteka po elektronski poti, kar pa zadeva elektronski podpis. Tu pričakujemo eh, zakonodajni predlog oziroma dva zakonodajna predloga o spremembi direktive o elektronskem podpisu. Tu gre zlasti za eh, elektronsko identifikacijo, kar pa zadeva vzajemno priznavanje elektronskih podpisov. Ta cilj je zelo pomemben za to, da uredimo ta del eh, notranjega trga in kdaj nameravate pravzaprav pripraviti vse te zakonodajne predloge o elektronskem podpisu, o uh, identifikacije. Mi bi radi pripravili eh, razprave o tej temi, ki je zelo pomembna. Sedaj ne bi govorili o cloud computingu, o tem smo že govorili, vendar eh, ko, o, eh, o, od komisije bi radi več vedeli o, o, o internetni varnosti. Hvala lepa, gospod predsednik, gospa Krs, v imenu svoje politične skupine bi vas rada pozdravila v našem odboru. Prav tako bi vam rada čestitela za vaše delo in za vaša prizadevanja. Najprej pa bi rada izkoristila priložnost, da se vam danes zahvalim za vaša stališča, kajti sedaj vas citiram, opozorili ste na to, da je potrebno paziti na to, da bodo vse ženske digitalizirane. Podpiram vas pri tem. Dvajset odstotkov je samo žensk, ki študirajo v tehničnih poklicih, nasplošno pa ima več kot petdeset odstotkov študentk. In glede na to, in glede na to, koliko imamo vodilnih eh, žensk na vodilnih področjih, lahko gotovimo, da je to potrebno razrešiti. Premalo jih je. Torej, podpiram vas pri tem, nadaljujte s tem delom in želela bi si tudi, da bi vaši sodelovci preverili digitalno agendo in preverili, kako bi lahko ta razkorak med spoloma izkorenili in zagotovili uravnoteženost med spoloma. Veliko zadev ste omenili, veliko vprašanj je bilo že zastavljenih in zelo pozorno bom prisluhnila odgovorom. Rada pa bi izvedela kaj več o inovacijah in raziskavah. Gospa komisarka, dejali ste, da je komisija pripravila, os, da bo pripravila osnutek v osmem programu do konca leta. sporočila o IKT so v zadnjih letih bila temeljna za ta program. Imamo osnutek vaše kolegice, da moramo imeti celovit okvir za podporo inovacij in raziskav. Torej, potrebujemo to za IKT in za trg. Sedaj pa bi rada vedela, kaj vi menite o tem. Rada bi vedela, na kateri vidik se še prav posebno osredotočate, boste podprli naše IKT trge, ali pa boste bolj stavili na družbo znanja. Kje je torej prihodnost IKT? V laboratorijih ali na univerzah ali v tehnoloških podjetjih? To je moje vprašanje. Hvala lepa. Thank you, chair, and thank you, commissioner, to... Hvala lepa, gospod predsednik, hvala lepa, gospa komisarka, da ste z nami in za vašo podobno predstavitev dela moje vprašanje sledi vprašanju kolegice Madurel o osmem okvirnem programu. Sedaj v parlamentu začenjamo s pripravo tega okvirnega programa in prihodnih eh, raziskovalnih in inovativnih programov. Prav tako imamo zeleno knjigo. in eh, zunanje javno posvetovanje. Odpirimo si enotnega programa z manj instrumenti. Kot ste dejali, gospa komisarka, je IKT tehnologija, ki nam omogoča veliko povezav z drugimi področji osmega okvirnega programa. Istočasno pa potrebuje tudi lastno raziskovalno področje. Glede na to bi rada izvedela več o vašem mnenju. Rekli ste, da je to še začetna faza razprava, vendar pa kaj menite o IKT? Ali vidite IKT takega, kot je v sedmem okvirnem programu, kot eh, tehnologija, ki omogoča povezave, naprimer na področju zdrave, energije, podnebnih sprememb? Ali lahko torej poveste kaj več o teh vaših prvih premislekih glede osmega okvirnega programa. Pozavite in hvala lepa. Kolega Cukalas. Kolega Cukalas. Ja. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa, gospe komisarki, da je prišla na naš sestanek in za predstavitev delovnega programa. Ko govorimo o kibernetični varnosti in kibernetskih napadih, ne vem, ali sem dobro razumel, ali gre za to, da bi osnovali posebno skupino, ki bi se ukvarjala s tem. Če je to potem nova, nov predlog glede delovanja Enise, se potem sprašujem, zakaj bi se Enisa s tem ne ukvarjala neposredno. Kajti to je eden od ciljev delovanja agencije Enise. Prav tako bi se lahko ukvarjala tudi s kibernetsko varnostjo. In to je pravzaprav agencija Evropske unije, ki že obstaja. Zakaj? Torej ustvarjati nove organe. Angelis. Gospod Angelis. Grazie, presidente. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa, gospa komisarka, za vašo predstavitev. Prehajam pa že kar na svoje vprašanje. Prvo bom preskočil, je bilo že zastavljeno. Kolega Nisteleroj je zastavil to vprašanje. Šlo je za Galilejo. Ne bom ponavljal vprašanja, tako da prehajam kar na naslednje vprašanje. Omenili ste priporočilo o dostopu do. Mrežih eh, steklenih vlaken. Pa smo potem slišali, da se nekatere države članice niso pridružile temu stališču. Obstajajo velike razlike. Šli gre za optična vlakna. Torej, leta 2009 bi naj to že vodilo do tega, da mobilna komunikacija ne bi bila več tako draga. Samo 4 od 27 držav članic pa je sledilo tem priporočilom. Tako se potem zmanjšajo koristi za državljane. In še vedno prihaja do razkoraka med trgom za mobilno telefoniranje in eh, stacionarno Torej, zelo veliko je različnih pristopov v državah članicah in uh, vem, da prihaja do težav na trgu. In da je potrebno torej se ukvarjati tudi s to tehnologijo optičnih vlaken. Kako bo komisija izkoristila svoje nove pristojnosti, da bo spobodila izgradno, nadaljno izgradno digitalnega trga? Gutierrez. Hvala lepa. Gospa komisarka. Zelo podrobno sem spremljala te teme. Partnerstvo za inovacije za IKT pa me je nekoliko vznemirilo. Čeprav me to zelo zanima, vedno, ko pridem na sestanek, tema me je že vedno zelo zanimala, glede na mojo prihodno dejavnost, vedno znova ugotavljam, da imamo zelo veliko različnih tehničnih pogojev. Veliko govorimo o tem, ne govorimo pa o tem, kako bi približali to tehniko ljudem. Včeraj sem govorila z neko bolnišnico in želila spodbuditi boljše izobraževanje medicinskih sester jasno je, da morajo podpreti kadrovsko politiko z inovacijami. In te inovacije so gromozanske. Potrebno je, naprimer, z e-zdravjem pomagati pri izboljšanju zdravja državljanov. Vem pa, kje bi lahko uporabili to inovativno partnerstvo. To, to tehnologijo moramo uporabiti za to, da bomo ljudem pomagali. Gospa Hercog. Hvala lepa, gospod predsednik, gospa komisarka. Lepo vas je videti tukaj, ena bolj aktivnih komisark ste in dokazali ste, da lahko ženske resnično spajajo na digitalnem področju. Mislim, da se lahko strinjamo, da je mađarsko predsedstvo opravilo zelo dobro delo glede digitalne agende. Hvala lepa, da ste sodelovali z nami, imeli smo odlično konferenco na mačarskem IKT in mislim, da moramo glede žensk eh, še nadaljevati z delom. Nekaj vprašanj. Najprej, kar se cloud computinga tiče. Ko govorimo o tem, v Evropi vedno govorimo o zakonodaji in vedno znova razmišljamo o vsebini, redko pa se pogovarjamo o potrebni infrastrukturi. Kaj torej menite, katera je tista potrebna strateška infrastruktura za Evropo, za evropejce v Evropi na področju Evropske unije, kako se mora to razviti v prihodnje. In drugo vprašanje, mi lahko, prosim, poveste nekoliko več o izvajanju digitalne agende. Gre za nekonvencionalno področje širokega pasu satelitsko področje, kaj menite o tem, pa tudi, ko govorimo o široko pasovnosti za vse, govorimo o ranjivih skupinah, starejših eh, ljudeh, ženskah in MSP-jih. Kaj menite o tem? In eh, na koncu moramo vprašati tudi to. Ko smo prejšnji teden doživljali kibernetske napade na našo spletno stran parlamenta, eh, mislim, da smo tudi videli, da moramo pospešiti naše dejavnosti in te področje. Kaj menite o tem? Hvala lepa. Kalfin? Uh, Hvala lepa, gospod predsednik. Gospa komisarka, omenili ste, da imate na vašem dnevnem redu tudi to, da boste zagotovili boljšo kibernetsko varnost. Nekoliko optimističen sem, ker eh, sem postal že kar malo pesimističen v zadnjih letih, bom kar rekel. Nihče se ni želel lotiti tega zelo pomembnega vprašanja v EU. s tem lahko zagotovimo večjo varnost. Imamo tisoče napadov prek interneta in omenili ste, da nameravate pripraviti strategijo za boj proti tem napadom. To bi želel pohvaliti. Kdo pa bo pristojen pri komisiji za to? Boste vi? To bi resnično podporil ker vem, da obstajajo nekatere institucionalne vprašanja, ki jih je potrebno razrešiti. Ko govorimo o kibernetski varnosti, potrebujemo tudi koordinacijo. In še eno vprašanje, kar se cloud computinga tiče. Tudi sam bi podprl vašo pobudo, da oblikujemo strategijo do leta 2012 za cloud computing. Če pa vemo in vemo, da bomo imeli spremembe zakonodaje, to pomeni, da bomo po tej strategiji začeli pripravljati zakonodajo, In to bi pomenilo, da bi EU bila pripravljena v naslednjih dveh letih začeti s cloud computingom. Prej pa ne. Ne menite, da bi morali sprejeti bolj nujne ukrepe, da bi pospešili delo na tem področju? Hrkmark. Gospod Hrkmark. Hvala lepa, gospod predsednik. Zelo kratek bom. rad bi slišal mnenje komisarke o tem, kako se Evropa sooča s hitrostjo razvoja globalno gledano, globalna konkurenčnost glede našega razvoja in glede na druge dele sveta. To je ganz einfache frage. Prvi zelo enostavno vprašanje, pravi gospod predsednik. Gospa komisarka, prosim, če odgovorite na veliko zelo različnih vprašanj, vsaj delno. Prosim. Dan. E- Hvala lepa, gospod predsednik. Naj začnem z zadnjim vprašanjem gospoda Hökmarka. Zdi se, da je najbolj enostavno, pa je pravzaprav najteže. Ker najprej nismo vedno ozaveščeni in ne vemo vedno, da nismo mi, govorim diplomatsko, tisti, ki si lahko vzamemo čas, se razvijamo in to storimo temeljito. Pa je vse lepo in prav. Če pa časa ni in to je tisto, o čemer je mislil Gunnar, vsaj predstavljam si, potem se moramo zavedati, da je v tem trenutku daljni vzhod bolj dejaven, ne samo pri proizvajanju, temveč tudi pri svojih akademskih programih za proizvajanje inženirja na področju IKT. Milijon letno. In tudi, če ne bodo vsi dejavni na tem področju, je to visoka številka. Lahko vam zagotovim, da če to primerjam z Evropo, je to samo kaprica v morje, na naši strani seveda. Zavedamo se, da daljni shod ni torej zgolj veri konkurent. Daljni shod že proizvaja ljudi, ki bodo sodelovali pri tem razvoju. Kar se Silicijeve doline tiče, to so zelo impresivni dosežki. In eh, to je točno tisto, kjer moramo začeti, ko govorimo o prihodnosti Evrope. Mislim, da nimamo časa, da si vzamemo čas in da bi razvili strategijo, kjer bi vsi bili soglasni glede vseh vprašanj. Zavedati se moramo, da če želimo narekovati tempo, mislim, da si to zaslužimo in da moramo to storiti, da moramo potem pospešiti naše dejavnosti. Najprej letim nekaj vprašanj. Zelo se strinjam glede žensk. Ne moremo si privoščiti, ne samo v Evropi, vendar pa govorimo o Evropi, to je naša odgovornost, ne moremo si privoščiti, da bi zanemarili toliko talentiranih ljudi, ko pa začnemo, če začnemo prepozno, ne moremo popraviti tistega, kar je neustreznega. In eh, strinjam se z gospod Hercog in Madurel. Začeti je treba zelo zgodaj, kar se da zgodaj. In pobuda, ki jo je sprejelo nekaj žensk izven nekaj teh področja, da bi desetletna dekleta možnost dostopa do informacij. Da bi konkretna področja, kjer morda se ženske ne vidijo, da bi jim morali pokazati, da so to tudi njihova področja, lahko tudi njihova področja. Da pa moramo to začeti zgodaj, pri desetletnih deklicah, ker so še odprte za to in se potem lahko odločijo za svojo izobraževalno pot. Torej, resnično se zelo strinjam z vami. Potrebno je upoštevati vse ljudi, vsakega posameznika na tem področju. To pa je seveda zelo velik izziv v mojem dosjeju, to je zelo horizontalen dosje, povezana sem z veliko področji, ne samo z Johnom Daljem, tudi s Cecilijo Majmstrom, govorimo o kibernetski varnosti. stališče na tem področju, moje stališče na tem področju, je tako, da pač mora biti vse skupaj razumljivo. In ko se, zagovarja, ko se zazemam, zavzemam za digitalno agendo, potem seveda moram zagotoviti tudi varnost. Ne želim si nevarnih aplikacij in prizadevanj in Cecilia Malmström, kibernetski zločin in jaz, kibernetska varnost, zelo dobro sodelujeva. In skušamo torej mrziti skupne programe. Tudi bomo imeli pomemben sestanek na mačarskem, del tega dogodka bo tudi sestanek eh, s kolegi ZDA in mislim, da bi s takim pristopom lahko storili vse, kar je v naši moči, da bi navdihnili več vsebine takim vprašanjem. Ali lahko to stotstotno jamčim, stotstotno varnost? Ne, to bi bilo nerealno. Življenje samo po definiciji ni vedno varno. Vendar pa potrebno se boriti za to. To so pomembne vprašanja in Prejšnji teden ste imeli to izkušnjo in tudi komisija pred nekaj tedni. Ne gre za to, da mi nismo zanimiva tarča, smo in biti moramo dejavni na tem področju, da bi internet postal dejansko bolj varen. Imeti moramo pa seveda tudi polno operabilen sistem za institucije, in uh, gospod Ševčovič in jaz sva uspela doseči dogovor, zahvaljujoč tudi parlamentom, gospod predsednik. Parlament je bil zelo konstruktiven pri iskanju stališča, ko bi lahko povezali vse te različne dele, enote, ki so pomembne. Ne gre zdaj samo za izoliranost in za posamezne enote gre, zato da smo bolj povezani. Hekeri se seveda smijo na vas glas, če ne upravimo naše naloge tako, kot je potrebno. Enisa je zelo pomembna pri tem. S svojim strokovnim znanjem in izkušnjami podpirajo te naše dejavnosti. In zajeli bomo Evropo. Nekatere države članice so na tem področju že zelo napredovali, druge nekoliko zaostajajo, vendar pa mislim, da moramo izkoristiti strokovno znanje in izkušnje enise, pa tudi držav članic, ki so že bolj napredne. Delovna skupina EU ZDA o kibernetski varnosti in kibernetskih zločinih eh, deluje dobro. Cecilia je sopredsedujoča zelo tesno sodelujemo. Mislim, da torej ne smemo preveč razpredati o tem, katero področje je moje, katero pa ne. Torej, eh, ego v stran za taka vprašanja ni primer. In še nekaj, Galileo. Kako zanimivo ta projekt? To ni moj dosje, kolega Antonijo je dejaven na tem področju, vendar pa če mi dovolite, zgolj pripombo na osebni podlagi. Ta tip novih soočanj s proračunom in novimi proračunskimi postavkami ni spremljiv na splošno. Mislim, da bi morali najti rešitve za te projekte. To ne gre samo za tehnično vprašanje. Ko to pravim, seveda govorimo o osebnem mnenju. Sedaj pa kar se kot moje pristojnosti komisarke za digitalno agendo tiče raziskave. Zelo zanimivo, zelo dobro sodelovanje imamo s kolegico komisarko in ne, razumite me napak, seveda so po definiciji vsi kolegi izvrstni, vendar pa včasih prihaja tudi do razliko mnenjih, moram pa reči, da z njo resnično govoriva v enem jeziku. Glede raziskav, ponoma se zaveda, da je IKT raziskave potrebno ločevati od drugih pristopov in potrebno je upoštevati tudi temeljne raziskave. To je ključnega pomena na področju IKT. Tako lahko potem se rodi veliko novih pobud. Potem pa se, kar se priprave osmega okvirnega programa tiče. Zelo zanimivo razpravo smo imeli danes dopoldne z delegacijo IPOS. O njih ste že slišali. tako raziskovalne institucije, industrija, pa tudi tisti, ki so konec konca vključeni v proizvodno in izvajanje, da vsi pravijo, da je potrebno izkoristiti priložnost osmega okvirnega programa. Potrebno pa je upoštevati, in tukaj se navezujem na strategijo Gunarja, glede na to, kaj je na kocki v Evropi in kako spet eh, postati konkurenčen, tako da prevzamemo vodilno vlogo. To je tisto najbolj zanimivo za me. In to me žene. Imamo odlične strokovnjake, odlične inovatorje. Tako da ne gre za to, da tega ni. To imamo na voljo. Imamo odlične raziskovalne institute in institute za inovacije. Mm -hmm gospod predsednik, na nekaj letih, ki so v vaši državi strako ponosni, da pa gre za evropska prizadevanja. To ni na ključen in glede na to, kaj je na kocki, lahko združimo naše stališče. Cloud computing. Fascinantno. Ena glavnih prenosnih nalog. Govorimo o Evropi in potrebno je razviti področje cloud computinga pri nas, kar se da hitro, ker so ostali partnerji že dejavni na tem področju. Ne smemo samo čakati. Potrebno je investirati v cloud computing. To je strateškega pomena za Evropo. Tako bi cloud computing lahko postal uporaben. In to je tisto, česar si želimo. Večino prizadeva na tem področju prihaja v tem trenutku izven Evrope. Vendar pa seveda to ne pomeni, da tega ne bi mogli spremeniti. Radikalni ukrepi so potrebni za to, zato bomo v naslednjih tednih začeli s posvetovanji in lahko vam zagotovim, da je to zelo visoko na našem dnevnem redu. Upam, da bomo dobili tudi vašo podporo. Ko vas poslušam, ta vprašanja se mi zdi, da bo tako. Vsebina pa bo fascinantna. Začeti pa moramo že sedaj in ne smemo čakati, dokler ne razrešimo drugih vprašanj. Gostovanje, trenutna pravila glede gostovanja so zaščitila potrošnike. Glede tega se vsi strinjajo pred pretiranim stroškem, da pa govorimo o o nekaterih področjih, drugih področjih pa nam še ni uspelo doseči vsega, naprimer pri prenosu podatkov, pa tudi pri glasovnih tehnologijah. Tako da lahko potrdim, da razmišljam o hibridnem pristopu. Morda je to nekoliko čudno, zveni nekoliko čudno, gre za hibridni pristop, imeli bi strukturne ukrepe, ki bi ukrepili varnost potrošnikov, pa bi naj imel tudi zagotovljeno stabilnost in varovalke za to, da bi tiste države, ki že imajo visoko raven zaščite, se ne jim bilo treba odreči tej. Izvršne direktorje velikih eh, telekomunikacijskih podjetij sem povabila na razpravo o tem. Tudi izvršne direktorje TV postaj. Celo Steve Jobs je bil vključen prek spleta, ker iz zdravstvenih razlogov ni mogel prileteti takrat pa tudi proizvajalci so bili vključeni. Spregovorila sem jim in dala sem, da se vsi zavedamo, da moramo razmišljati bolj kreativno. Ustvarjalnost je nekaj, kar je potrebno. Če bi vi znotraj vaših skupin lahko dokazali, da lahko upravite to delo, bi bila vzhičena Ne želim torej upravljati z vašimi dejavnostmi. Želim jih voditi. To, o čemer razpravljamo sedaj, je to, da imamo štiri delovne skupine. Eden eh, vodi ene od skupin je direktor Telekoma, drugi je Levi, Vivendi, potem imamo proizvajalca. Mm -hmm in obljubili so mi, da bodo storili vse v tem obdobju, da bi pripravili predloge za ustvarjalno in kreativno razmišljanje. Potem pa upam, da se bomo se bo naš pristop ponoma spremenil. Če do takrat to ne bo možno, vam lahko zagotovim, da bom ukrepala in prevzela vodstvo. Vendar pa, ko govorimo o teh vprašanjih in strategiji EU na tem področju, pomeni, da jih moramo najprej soočiti z njihovo odgovornostjo. Če ne bo to delovalo, potem pa bomo ukrepali mi. Elektronski podpis. Zabeležite, da sem si obe resolucije. varnost elektronskih storitev je seveda zelo pomembna. Še prav posebno čezmejna medoperabilnost elektronskega podpisa. Strinjam se v polni meri z vami in podali bomo predlog v okviru skupnega trga in eh, digitalnega trga sem se zavezala temu, da bodo moje službe ta vprašanja, ki so tako ključnega pomena za vodilno vlogo, za prepoznavnost skupnega trga, da bomo te projekte vodili še naprej. Mišel Barnev sem dejala, da sem na njegovi strani, da pa potem je potrebno iti v besmeri, torej vi morate ukrepati, potem pa govorim tudi o intelektualni lastnini, tudi s tem se moramo ukvarjati. Sicer nam ne bo uspelo. seveda motivacija je visoka. Ko pa govorimo, naprimer, evropejani, poznate jo, pa se moramo zavedati tega, da dokler ne razrešimo pravega problema avtorskih del sirot, piratstva, potem rešitve ne bo, tako dolgo rešitve ne bo. izvajanje revidiranega svežnja avtorne komunikacije. Seveda ne bom oklevala, če bom eh, mislila, da je potrebno uvesti postopke proti tistim, ki kršijo pravni red. Tega se ne bojim. Kostovanje, o tem sem že govorila, tudi v nekaterih drugih zadevah. omenila sem 13. juli. To je vse. Hvala lepa. Najlepša hvala za izčrpne informacije in tudi za čas, ki ste si ga vzeli. Najlepša hvala in s tem smo tudi zaključili to točko dnevnega reda. Prav gotovo se bomo v naslednjih tednih in mesecih še videli in prehajamo na naslednjo točko dnevnega reda in sicer se ta glasi umestna ocena sedmega programa Evropske unije za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti. Und ich darf äh, zunächst das Wort an den Kollegen Udi geben. Besedo ima najprej kolega Odi, poročevalec torej. Merci, Hvala lepa, gospod predsedujoči, o tem dosjeju. Uh, smo torej prišli že do eh, razprav o amandmajih, glasovanje bo jutri. Evropska komisija je zelo pozno objavila svoje sporočilo, se pravi februarja 2011, in da bi parlament o tem lahko povedal svoje mnenje, eh, smo se dogovorili za zelo tesen koledar. Hvala lepa sekretarijatu in tudi političnim, političnim svetovalcem ELS-a. Eh, e Hvala lepa tudi moji sodelavki torej najprej nekaj informacij. Imeli smo 308 predlogov sprememb in predlagali smo sedem različnih kompromisov. Glavni predlogi eh, sprememb se nanašajo na evropsko vre, dodano vrednost, na poenostavljanje, sodelovanje žensk, MSP-je, obrambo in tudi cilje strategije 2020 in inovacije. Eh, sodelovali smo dobro vsemi eh, poročevalci eh, v Senci, Leno Ek, Filipom Lamberom, Pavlom Pokom in drugim. Našli smo 30 kompromisnih amantmajev, 17 jih je podpisalo, eh, eh, je podpisalo štiri eh, skupine, preostale je pa podpisalo samo tri politične skupine. Izrazil sem mnenje, da ni jasne evropske dodane vrednosti, Predlagali smo celo vrsto kompromisnih amandmajev o poenostavljanju. Ponavljam, da želimo poenostavljanje. Na ta način bi razrešili težave iz preteklosti, potem pa smo imeli tudi uh, Eh, kompromis glede načela teritorijalnosti, potrebujemo boljšo usklajenost eh, med eh, sedmim okvirnim programom in pogodbo, potrebujemo boljše sodelovanje držav članic, ki ne sodelujejo dovolj pri raziskavah, potem pa sodelovanje žensk eh, in obramba. Napisal sem člen oziroma odstavek o tem, da je prišel trenutek, da preučimo, kako bi lahko financirali raziskave na področju obrambe. Nekateri strokovnjaki menijo, da zamujamo zaradi tega, ker eh, raziskave na področju obrambe veliko stanejo in ker ni veliko finančnih sredstev, se sprašujemo, ali je Evropa zainteresirana za neka skupna sredstva za raziskave na področju obrambe. To je vprašanje, ki ga zastavljam eh, parlamentu, torej ali ni prišel trenutek, da bi na podlagi te eh, pravne podlage eh, ustanovili nek sklad eh, za raziskovanje ali pa da bi oblikovali neko politiko eh, za raziskovanje, s katero bi, pod, bi podprli našo obrambno industrijo. E, gospa Madurel in gospa Castillo sta vprašali, ali bo parlament lahko dobil večino, da bo lahko Evropski komisiji poslal tak signal. Menim torej, da je trenutek prišel in ta signal lahko pošljemo eh, komisiji in mi moramo pač do jutri najti ustrezno formulacijo oziroma najpozneje do plenarnega zasedanja formulacijo, ki bo ustrezala vsem političnim skupinam. Torej toliko o kompromisih, o 29 kompromisih, ki jih eh, bomo eh, predlagali za glasovanje jutri. Hvala lepa, kolega Cukalas ima prvi besedo. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Javil sem se zato, da se zahvalim našemu kolegi Odiju za odlično delo, ki ga je opravil pri tem poročilu. Čestitam mu k prizadevanjem, da številne predloge sprememb povzame strne in predlaga pametne kompromise. Sedaj pa k sami temi. To je besedilo, ki ga moramo resno vzeti, ki se ukvarja zelo resno temo. In naj ponovim tudi to, kar je povedala komisarka Kruz, raziskave in inovacije predstavljata nekaj pomembnega, pa tudi poenostavljanje. To so teme, s katerimi se mora ukvarjati Evropska unija. Moram pa reči, da nisem ravno optimističen, ko mislim na cilje za leto 2020. Če opazujemo objavljene podatke, nič ne kaže, da bo Evropska unija kos temu svetovnemu izzivu. To je izziv pred nami zaradi tega, ker se znanost če dalje bolj globalizira, raziskovalni sektor se povezuje in eh, države se morajo pač temu prilagoditi. V Londonu je bila objavljena pomembna študija, v kateri se je pokazalo, kako pomembne so mreže, mreže znanja, knowledge network in podobno. Po svetu je eh, približno en milijon raziskovalcev in javna sredstva za raziskave znašajo 1,1 milijardo, se pravi, tu je prišlo do povišanja. 25 tisoč je znanstvenih eh, revij in objavljajo se eh, mnogi eh, prispevki, večina v ZDA in mnogi eh, prispevki so rezultat sodelovanja. Potem pa imamo seveda države, ki so na eh, pragu razvitosti, tu je bilo manj raziskav, manj objav, tudi v ZDA je manj ra objavljenih raziskav, tudi na japonskem jih je za minus 25 odstotkov. Investicije v Evropski uniji v ta sektor pa tudi niso uh, visoke. Naj tudi povem, da je prišlo do povišanja za 20 odstotkov uh, Mi smo sedaj pri 1,25 odstotkov bruto družbenega dohodka in mi bi to radi povišali v naslednjih letih na 1,5 odstotkov. Gospa Krös je tudi povedala, kako pomembno je to in Pomislimo na to, da smo v letu 2007 izobrazili na tisoče inženirjev, pa tudi Indija jih je izobrazila izredno veliko v istem časovnem okviru in zaradi tega moramo nujno sprejemati ukrepe. Raziskave in raziskovalni sektor naj ne bi bil predmet govoričanja. Tu potrebujemo pravi razvoj in če bomo tudi ravnali v skladu s tem, se moramo seveda zauzemati tudi za poenostavljanje. Mi ne potrebujemo razvoja in posa, po, počasnih sprememb, temveč potrebujemo pravo revolucijo. Samo na ta način bomo poskrbeli za to, da se bodo raziskovalci otresli birokracije in delali s polno paro na področju raziskav. Hvala lepa, gospa Matijas, nas je naslednja. Hvala lepa, gospod predsedojoči, tudi jaz eh, želim eh, spregovoriti samo zato, da se zahvalim gospodu Odiju, ki se je res potrudil, da uskladi različna mnenja, ki smo jih slišali, ko smo razpravljali o tem poročilu. Zahvaljujem se tudi za to, da se je potrudil in mislim, da smo našli dobre kompromise. Na ta način lahko napredujemo in eh, lahko razrešimo najpomembnejše probleme. Seveda se mnenja še razhajajo, to je jasno, vendar naj ponovim, kompromisi kažejo tudi, da imamo veliko pestrost in eh, hkrati pa so eh, ti kompromisi skladni in povezujejo številne predloge sprememb. Hvala lepa gospodu Odiju, da je sprejel tudi moje predloge v svoje kompromise. Na začetku sem imela vtis, da eh, določene stvari niso pokrite s temi kompromisi, gre za položaj raziskovalcev, vendar pa sem sedaj te stvari res eh, našla v teh kompromisih, torej hvala lepa za to. Eh, področje obrambe je področje, kjer se naša mnenja razhajajo in to izrazito razhajajo, vendar eh, mi smo pred velikim izzivom, do jutri bomo lahko napisali še skupno besedilo. Eh, rada bi pa tudi eh, pozitivno eh, reagirala na ta izziv in našli bomo skupno stolišče. Kolegica Ek. Hvala lepa, predsedojoči. Hvala lepa tudi gospodu Odiju za odlično opravljeno delo. E, bil je zelo odprt za predloge, imam pa še nekaj vprašanj. Mislim, da si moramo zastaviti vprašanje industrije, ki zapušča raziskovalne projekte. Tu ne gre samo za uh, eh, MSP-je, temveč uh, oglejmo si odstotek okvirnih programov, zadnjih treh okvirnih programov in vidimo, da se uh, udeležba industrije zmanjšuje če dalje bolj in to je velik uh, problem za konkurenčnost. In potem formulacija glede teritorijalnosti, morda je to jezikovni problem. Eh, se pravi, eh, raziskovalna politika naj bi bila teritorijalna, ozemeljska. In tu bi morali zagotoviti enako merno in enakopravno financiranje univerz, vendar nam gre pravzaprav za vse evropske projekte in to je naš cilj. Tretja točka, ko nekoliko oklevam, je vprašanje obrambe. Nisem zato, da odpiramo novo področje, eh, se pravi te obrambne raziskave. Mislim, da je tu zelo veliko nacionalnih interesov na tem področju, tu so različna mnenja držav članic glede obramnih vprašanj in obramnih sistemov. In zaradi tega menim, da je cela vrsta drugih področji, kjer lahko dosegamo neko dodano vrednost za Evropo in bolje je, da se držimo teh področji in da se ne lotevamo novih. Mislim, da je to eh, vprašanje, ki zadeva samo države članice. Hvala. Kolegica Ford. hvala lepa. Zahvaljujem se tudi poročevalcu, ki je eh, res intenzivno delo v zelo kratkih rokih, eh, ki so mu eh, bili na voljo. No, naj nekaj povem iz lastne perspektive. Rada bi sopodpisala celo vrsto teh predlogov, Ne vem, ali ste dobili po, moje sporočilo, da bi podpisala številne predloge, vendar to ni tako pomembno. E, v nekem drugem poročilu smo skoraj da dosegli e, soglasje in včasih e, gre samo za vprašanje formulacije jezika in e, tu bi lahko morda stvari nekoliko izboljšali. E, glede določenih kompromisov. Rada bi omenila pet kompromisov oziroma šest, če dovolite. Všeč mi je predlog spremembe 27, eh, ko imamo pač eh, ta kvantumski preskok pri poenostavljanju. Ta je res potreben. Imam pa majhen problem pri predlogu spremembe 1 ki govori o sofinanciranju in sof, više sofinanciranje je morda primerno pri določenih projektih, manj pa za določene druge projekte. Morda bi bilo dobro, če rečemo where appropriate, kjer je to pri, primerno, se pravi povišanje sofinanciranja, kjer je to primerno morda je prepozno, da to damo v kompromis. Če bom torej glasovala proti, boste vedeli zakaj. Torej, mislim, da pač ne smemo vsega bolj uh, sofinancirati. Na nekaterih mestih govorimo o povišanju sredstev, finančnih sredstev, pa ne povemo, odkot naj pride denar. Uh, in mislim, da smo sedaj bolj eh, občutljivi glede izvora denarja. Mislim, da moramo tudi biti specifični glede tega, odkot prihaja denar in zaradi tega ne morem podpreti predloga sprememb 27, ki zahteva podvajanje eh, izdatkov na tem področju. Torej, mi moramo povedati, odkot denar. Morda pa je to samo pogajalska taktika za naslednje finančne perspektive, vendar mi potrebujemo več verodostojnosti in zaradi tega moramo povedati, odkot naj pride denar. Potem pre, predlog eh, spremembe 9 eh, se pravi. Eh, tudi tu bi morali povedati, odkot naj prihaja denar. Tukaj spet piše samo povišanje eh, izdatkov. Predlog 20 eh, govori o raziskovalni infrastrukturi. Morda gre za jezikovno vprašanje, vendar predlog lahko razumemo tudi tako, da bomo denar iz sednega OP uporabili za infrastrukture, za gradnjo laboratorij. To ne drži. Denar je treba porabiti za znanost, za raziskave in eh, infrastrukturne potrebe se krijejo iz strukturnih skladov torej eh, sedmi OP naj ne bi šel za infrastrukturo. Težave imam tudi s predlogom sprememb 11. To je v marsičem pomemben in dober predlog. Gre za uh, ocenjevanje raziskav, uh, odličnosti, ocenjo, oceno uh, univerz, kakovosti ne vem, kam uh, to meri. Mi imamo zelo veliko vzajemnih uh, ocen univerz, naprimer, in raziskovalnih inštitutov v Evropi. Ne vem, kaj je namen vsega tega, da bi imeli Eh, ev, sa, uh, eh, isključno evropski sistem ocenjevanja raziskav. Torej, to bi, tu bi jaz predlagala ločeno uh, glasovanje oziroma glasovanje v dveh delih. Uh, gospa uh, Madurel. No, eh, hvala lepa. Eh, rada bi se zahvalila poročevalcu za upravljeno delo in tudi poročevalki v senci se zahvaljujem in jo opravičujem, ker pač ni mogla priti pravočasno na sestanek odbora. Imam pa nekaj eh, komentarjev v zvezi s svojimi predlogi sprememb ki eh, so sedaj že v kompromisih, ki jih je omenil gospod Odi. Eh, res je, gospod Odi, v tem odboru smo izčrpno razpravljali o poenostavljanju in imeli smo tudi zelo pomembno poročilo, poročilo Kapvaljo. Pomembno pa je, da še enkrat eh, poudarjamo to, vprašanje. Mi moramo izkoristiti vse možnosti, ki jih imamo v parlamentu in eh, tudi eh, ta umestni pregled sedmega okvirnega programa moramo izkoristiti. Eh, to je torej eden izmed velikih problemov sedmega OP. Eh, in pri tem poročilu moramo torej obravnavati to vprašanje. In vesela sem, da se poročevalec strinja eh, s tem in da smo eh, tu lahko oblikovali kompromis. Predložila sem še nek predlog, gre za povečanje kadrov na področju raziskav. Tu moramo zvišati eh, število raziskovalcev na tisoč prebivalcev, potem pa ženske. Tu imamo že nekaj napredka, eh, vendar strokovna skupina še enkrat ustraja, da še nismo dosegli ciljev glede sodelovanja žensk in zaradi tega se sem. Vsemi strinjam, eh, ki pravijo, da morajo biti ženske bolj zastopane v raziskovalnih projektih in eh, vesela sem, eh, da smo tudi tu našli kompromis. Potem pa predlog poročevalca eh, o teritorializaciji te politike. To je zelo pomembna tema, o tem smo večkrat razpravljali in ne smemo pozabiti eh, in, na odličnost in se ji odpovedati. To naj bi bil naš znak kakovosti. Vendar z našimi političnimi odločitvami moramo poskrbeti za to, da zapolnimo vrzeli med posameznimi ozemlji, teritoriji in spoloma. Zato, da bodo res imeli vsi enake priložnosti za odličnost. In če eh, to pač eh, želite povedati v svojem osnutku, se z vami strinjam, gospod Odi, vendar ko sem brala poročilo, sem imela vtis, da bi to bilo treba bolj izpostaviti. Vsekakor gre za točko, kjer smo dosegli eh, kompromis, ki ga bom seveda zelo natančno prebrala. Moj eh, predlog spremembe se je nanašal bolj na varnost Eh, kot opisano v sedmem OP, vendar tudi glede tega se bomo prav gotovo lahko dogovorili. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Gospa Kavaljo. Naj se na kratko zahvalim kolegi Odiju za odlično opravljeno delo. Eh, delo je zelo odprto, sprejemal naše predloge. Hvaležna sem da je gospod Odi sprejel svežen o poenostavljanju in del eh, smernic eh, za sedmi OP. Pomembna so določena vodila glede osmega okvirnega programa, glede proračuna in podobno. Nekateri kolegi so uh, Eh, podpisali predlog spremembe o podvojitvi proračuna. Mi tu ne pravimo, da želimo več porabiti na tem področju. Ne, mi želimo povedati, da so raziskave za nas bolj pomembne od drugih politik in zaradi tega zahtevamo povišanje eh, proračuna za raziskave. Podoben eh, predlog imamo pač tudi z sformuliran za druge odbore, potem se je seveda treba dogovoriti, na katerem področju bomo zmanjšali proračunska sredstva za to, da se to kompenzira. Vem, da seveda tudi drugot zahtevajo povišanja sredstev. Za nas pač velja, da je Eh, raziskovalni sektor zelo pomemben za konkurenčnost Evrope in zaradi tega smo vključili ta predlog sprememba in veseli smo, da je gospod Odi to tudi unesel v kompromisni predlog. Hvala lepa. So, dan darf ich noch mal Herrn Udi das Wort geben. Bitte sehr. Besedo ima še enkrat gospod Odi. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Zahvaljujem se kolegom, ki so spregovorili, zlasti poročevalcem političnih skupin. Gospod Sukala ima prav vsakič, eh, ko nas eh, opozori na poučevanje, in mi potrebujemo znanstveno kulturo v celotni Evropski uniji. Kar pa zadeva teritorijalnost, to je morda slabo formulirano v mojem predlogu. Torej, mi moramo ugotoviti, kje so naši možgani v Evropski uniji. Mi namreč ne vemo, kdo bi lahko bili naši nobelovci in raziskave moramo spodbujati v celotni Evropski uniji. Regionalna politika, odbor za regionalno politiko mora dati svoje mnenje, tega še nismo dobili. Potrebujemo študijo eh, odbora za regionalno politiko o eh, tem konceptu teritorijalnosti na področju raziskav. Kompromis eh, tu seveda Eh, poudarja odličnost, eh, vendar treba je povezati infrastrukture eh, v celotni Evropske uniji in spodbujati to odličnost. Ta znanstveni geni je pravzaprav potreben za velike izzive, ki so pred nami. Moramo najti neko ravnovesje se pravi ravnovesje tudi med okvirnim programom in strukturnimi skladi. Eh, hvala lepa, gospe Matjas, za vašo podporo. kar zadeva raziskave v obramnem sektorju, o tem bom več povedal pozneje, potem pa industrija. Res je, eh, naša industrija ne sodeluje dovolj in tudi kar zadeva eh, ta sektor, tu bi lahko bolj optimalno uporabili sredstva V tem sektoru bi potrebovali boljšo porabo javnih finančnih sredstev, tudi zato, da podpremo našo industrijo. Podvojitev proračunskih sredstev, to so predlagali določeni poslanci, e, vprašanje je preprosto. Mi vemo, da je treba podvojiti proračunska sredstva. Vprašanje pa je, kako lahko Evropska unija in države članice eh, to storijo. Poglejmo naš eh, strukturni sklad, okvirni program eh, in mi moramo izkoristiti vse to, da če dalje bolj evropeiziramo naše raziskave, kajti Evropske raziskave so pogoj za konkurenčnost naše celine in zaradi tega podvajanje. S tem seveda ne rešujemo uh, problema, vendar o tem se lahko politično razpla, razpravlja. Potem pa obramba. Mislim, da so to tudi strokovnjaki izpostavili. Naša celina ne smeje zaostajati. Na področju obrambne industrije opoda, po, opiramo se na pravno podlago iz pogodbe in se moramo vprašati, kako je vsemi raziskavami o varnosti. E, se pravi, gre za stvari, ki so zanimive tako za vojaški kot za civilni sektor. ali ne bi torej vsega tega še bolj uh, spraviti na skupno evropsko uh, raven. No, to so predlogi, ki so na mizi. E, moj predlog je, da razpravljamo o tem, zato da vidimo, ali naj Evropski eh, parlament pošle komisiji nek signal, da komisija pripravi pač določen predlog. Torej, tu imamo predlagano načelo. Predlagam, da naprej razpravljamo o tem. Gospod predsedujoči, toliko v zvezi s komentarji mojih kolegov. Hvala lepa. In tudi mi vam zahvaljujemo, gospod eh, kolega Ode, za delo. Jutri se bo glasovalo o tem, s tem smo zaključili današnji sestanek. Vse prosim, da hitro zapustite dvorano, kajti pred nami je še sestanek koordinatorjev. Hvala lepa.